so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tako, dragi kolegice in kolegi, prisrčno pozdravljeni na naši seji danes, jutri in pojutrišnjem. Upam, da ste vsi preživeli lep vikend, podaljšan vikend, eh, tisti, ki ste imeli praznik, binkošte. Pred nami je obsežen dnevni red. Začeli bomo s prejemom dnevnega reda ne vidim nobenega ugovora, tako da je dnevni red spred. Po točko dve sporočila predsednika bi vas še enkrat spomnil na različne prireditve našega odbora, najprej delavnica o odzivu, evropskem odzivu ob nesrečah jutri popovdne. Vse smo pristojni tudi za varstvo pred nesrečami. In zato bi bilo dobro, če se odrežimo te delavnice v čim večjem številu. 21. junija imamo seminar o Baljskem morju v okviru seje našega odbora. Tudi tam vas prosim za veliko deležbo in potem delavnico o podnebnih spremembah ter zmanjšanju emisij izpustov CO2 28. junija 16 do 18.30. Kaj podnebnim spremembah eh, sodi tudi po, sodijo tudi pogajanja UNCF-a? Tukaj nimamo kaj dosti poročati. Eh, kot običajno pri takšnih konferencah Združenih narodov, ponovadi čisto proti koncu, dobimo neke razpoznavne rezultate. Zaenkrat je videti stagnacijo in žal nobenega velikega napredka. Od Mednarodne agencije za energijo smo slišali, kako so se povečali emisije v letu 2010 na 30,6 milijonov ton, torej gigaton. V bistvu bi moralo biti veliko manj izpustov, tako da nam preti velika nevarnost. Lahko vam sporočim še eno novico. Kolega Skil, Skilakakis je spremenil barve, to se pravi politično skupino. Zaposlil je največjo skupino in prešel k v fini mali skupini Alde. Kolega Skirakakis je postal torej član skupine Alde. To zaenkrat še nič ne pomeni, ampak kasneje bomo videli, da bo to kaj pomenilo za eh, točkovanje in točke, ki jih tukaj nimamo. In zdaj prihajamo na prvo vsebinsko točko, točko številka 3, gre za obvladovanje nevarnosti ob večjih nesrečah, v katere so vključene nevarne snovi. Gre za svezo 2 oziroma 3. Tukaj imamo poročevalca z imenom Janoš Oder, ki je pripravil to poročilo in se je poglobil v materijo prosil bi, da komisija predstavi direktivo Serezo 3, ki še ni bila predstavljena, eh, čeprav na njej že delamo. Gospa Marjane Vening eh, iz eh, GDN je tukaj. Gospa Vening, nam lahko prosim nekaj poveste o tem, kaj je Serezo 3, kaj je namen Serezo 3. Hvala, gospod predsednik in dober dan vsem skupaj odhod eh, me je prosil predsednik, eh, vam bom podala kratko vod v naše delo. Hvaležni smo odboru, še posebej kolego Adarju kot poročevalcu za njegovo delo. Saj se je zelo hitro lotil predloga komisije. Zaenkrat ne bi komentirala poročila gospoda Adarja. O tem bom govorili kasneje, zato se bom imela samo na kratko predstavitev, okvir je za Sevezo 3. Najprej eh, naj povem, da se je postopek revizije začel že leta 2008. To nekaj je prišlo zaradi potrebe, zaradi spreminjanja področja uporabe nove direktive glede na eh, nove zakonodaje na področju nevarnih eh, snovi v skladu z uredbo CLP, s čimer se je vzpostavil novi evropski harmoniziran sistem za klasifikacijo kemikalij. Nespremenjeni so ostali osnovni nameni direktive, ki je bila sprijeta 2006, vendar je bila to priložnost tudi za komisijo, da pogleda, ali so potrebne nadaljne spremembe direktive. Dobra novica je, da obstoječa direktiva omogoča ustrezno upravljanje za nesrečami in obladovanje posledic teh nesreč. Po zadnji oceni pa vendarle ugotavljamo, da imamo vsako leto med 20 in 35 velikih nesreč, za katere izvi komisija, ki je v njih obveščena. Zato ugotavljam, da imamo še vedno bistveno preveč nesreč, tako da se moramo prizadevati za nadaljne zmanjšanje tveganja nesreč in omejevanja njihovih posledic s sprijemom in prilagajanjem eh, tudi zakonodajnega okvira. Komisija je predlagala enostavno rešitev za uskladitev novemu sistemu klasifikacije ki je, kar je osnovni cilj eh, tega dela. Naš namen je bil, da ohranimo raven eh, zaščite in hkrati zmanjšamo, minimaliziramo eh, vplive na področju uporabe direktive. Mislim, da smo tukaj našli pravo ravnotežje. Bodoče spremljev klasifikacije bodo neposredno vplivali na direktivo SVSO 3. Zato smo vključili tudi korekcijski mehanizem, da bi preprečili negativne vplive tovrstnih sprememb. Lahko izključimo ali vključimo eh, substance zunaj se vezo 3 na osnovi tega, ali resnično predstavljajo veliko tveganje za nesrečo ali ne. Po reviziji smo želeli razčistiti in preveriti tudi veljavnost ostalih eh, določb, tako da bi izboljšali izvajanje direktive. Ugotavljamo, eh, da je dostop do informacij in špekcijski pregled informiranja javnosti ključnega pomenja. Ključnega pomena, zato bi morali ta določila v direktivi prav tako izboljšati. Predlagali smo, da bi osnovne informacije in ustrezno obnašanje v primeru nesreče posredovali preko interneta, tako da bi bile javnosti stalno na voljo. To je en del našega predloga. Poleg eh, tega smo sprejeli bolj natančna pravila glede eh, dostopa do podatkov in dostopa do pravne zašite pri zadevah, ki vplivajo na varnost ljudi. Na ta način je direktiva bolj usklajena z cilji Orkoške konvencije. Predlagali smo tudi okrepitev standardov za inšpekcijske preglede, vključno z pogostostjo inšpekcijskih pregledov, kar se nam zdi ključnega pomena za učinkovito izvajanje direktive. Veselim se konstruktivne razprave z člani odbora ter eh, nadaljne dobro sodelovanja s člani odbora. Hvala lepa. Ja, danke, Frau Wenning. Hvala, gospa Wenning, za vašo predstavitev direktive SEVEZO 3. Zdaj pa predajem besedo poročevalcu Janošu Odarju. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospa Wenning mi je bistveno olajšala delo, saj je večino stvari že povzela povzela je vsebino direktive in povedala, zakaj šlo pri delu v zadnjih mesecih. Iz tega izhajam, zakaj moramo zdaj spreminjati direktivo Sevezo in zakaj se moramo sploh ukvarjati s tem vprašanjem. Gospa Veninke je opozorila na to, da so evropska pravila in zakonodajni akti, ki so bili že sprijeti, potrebni usklajevanje in spremembe. To je osnovni razlog za to, da spreminjamo direktivo o Sevezo. Najprej naj vam povem, katerim načelom sem sledil pri pripravi poročila. Ta načela Sodelamo sklenjen s tem, kar je povedala že gospa Rening. Naš cilj je, da zagotovimo sklenjenost različnih zakonodajnih aktov. Drugo načelo je politični cilj in sicer cilj ohranjene nakera uni varnosti kot obstoječi direktivi. Tretje načelo je bilo to, kar sem povedal že v pripravljalnih eh, na pripravljanih sestankih eh, in sicer, da zdaj naj ne bi ponovno odpirali vprašanj, ki so že bila rešena. Potem, ko smo se že odločili, eh, kakšna rešitev bo primerna za določena vprašanja, se ne smemo vračati na ponovno odpiranje teh vprašanj in obravnavo teh problemov. Če si pogledamo, kaj smo doslej že naredili, opravili smo pogovore z predstavniki, predstavniki panok mm, in ostalimi zainteresiranimi strankami. 13. aprila smo organizirali uspešno delavnico, na kateri smo imeli tudi predstavniki sveta, komisije, prizadetih panok in nevladnih organizacij, ki so lahko vsi predstavili svoje predloge. Ne povem, da je šlo za zelo uspešno izmenjavo mnen 13. aprila. Prav tako smo organizirali dva sestanka poročevalcev v Senci, kjer so predstavniki drugih političnih skupin dobili priložnost, da predstavijo svoje poglede na poročilo, tako da smo opredelili eh, sporne točke in možne rešitve ter ugotavljali, kje so potrebe za nadaljno usklajevanje mnen, kar zadeva predloge sprememb, ki sem jih eh, vložila, no, jih razdelim v dva dela. Imamo vse binske in tehnične predloge sprememb, o tehničnih ne bom govoril, govoril bom samo o sebinskih eh, predlogih sprememb in nekatere pobliže predstavil. Še prej pa bi želel izpostaviti pomembno sporno vprašanje, glede katerega nisem vložil nobenega predloga spremembe, gre za prilogo ena. Pri pripravah se je izkazalo, da je najbolj sporno vprašanje povezano z prilogo ena osnutka komisije. Načeloma se strinjam s stališčem komisije, to bi želel povdariti predstavniki industrije in drugih političnih skupin pa imajo zelo različna mnenja glede tega. Zakaj pravzaprav gre? Po spremembi direktive SEVIZO 2 je potrebno preveriti, v kolikšni meri se bo število prizadetih podjetij povečevalo. Veste, da je veliko obratov, ki sodijo v področju uporabe SVSO2. Tukaj so mnenja zelo različna. Slišali smo oceno strani predstavnikov gospodarstva in sicer, da ne bi prišlo do povečanja za 30 odstotkov pri obratih, ki bodo sodili v področju uporabe te nove direktive. Komisija pa ocenjuje, da se bo to število zmanjšalo za dva odstotka. Tako da moramo ugotoviti, kje je resnica in kako bomo resnično lahko ugotovili prizadetost eh, podjetij. Po izmenjavi mnen strokovnjaki smo ugotovili, da je pet odstotkov nevarnih snovi, ki se zdaj na novo pojavlja na seznamu, število prizadetih eh, podjetij, pa se naj bi povečalo z največ 3 do 5 odstotkov. 13. aprila na delavnici je predstavnica eh, komisije gospa Veding že povedala, da gre za povečanje za 3 odstotke in da gre tukaj za dokaj veliko številko. Odkud eh, zdaj te velike razlike pri ocenah eh, gospodarstva in komisije. To je vsaj iz dveh zadev. In sicer prvi zato, ker gospodarstvo ne upošteva, da velika večina nevarnih snovi nastopa v zelo majhnih eh, količinah, eh, v laboratorijih naprimer. Te nevarne snovi se ne proizvajajo v velikih količinah, ki bi pomenile, da bo določeno podjetje potem postalo predmet uporabe te direktive. V mnogih primerjih eh, snovi, ki so na seznamu na novo, proizvajajo podjetje, ki so prej sodile v področju uporabe te direktive. Zdaj gre samo za to, da določeno podjetje proizvaja še eno takšno nevarno snov. Ne bi se spuščal v podrobnosti, ker eh, nimam na voljo dovolj eh, časa. Če boste imeli vprašanje, se bom posvetil tudi podrobnostim, kar zadeva same predloge sprememb bi izpostavil dve vprašanje. Prvo je, v kolikšni meri potrebujemo izjeme, in kako bomo to reševali v obliki delegiranih aktov. V nasprotju s stališčem komisije predlagam bolj diferenciran pristop, torej bolj podrobni opis eh, postopka, to ste dobili v angliščini, zato vam ni treba predstavljati podrobnosti tega predloga. Lahko pa povzamem to v nekaj stavkih in sicer da bi spremembe priloge ena, ne glede na to, na kak način bo prihajalo do teh sprememb, lahko izvajali samo v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom z soodločanjem. Potrebujemo določene izjeme na evropski ravni, lahko vam podam tudi primere. Hkrati pa moramo imeti tudi možnost za države članice, ki lahko vključijo določene snovi v direktivo ali pa ne. Drugo vprašanje, pri kateri sem vložil predlog spremembe, se nanaša na zelo sporno zadevo, kot se je pokazalo v pripravljenih delih. Gre za vprašanje javnosti in javnega dostopa do informacij. Tudi tukaj si želim bolj diferenciran pristop, kot eh, ga je predlagala komisija. In prosim tudi kolege, da vse razumejo, že tudi žene sprejmejo razloge za moje mnenje. predvsem moram povedati, da se strinjam, načeloma strinjam z predlogom komisije, kar pa zadeva odeležene osebe, osebe v neposredni bližini eh, določenega obrata. Glede tega moram povedati, da bi morali te osebe imeti na voljo vse in potrebne informacije, kar zadeva način proizvodnje, lasnosti nevarnih snovi, pa tudi informacije o tem, kaj storiti v primeru morebitne nesreče. Vsi ljudje, ki živijo v neposrednji bližini obrata, bi morali dobiti vse potrebne informacije. To seveda ni sporno. Bi pa prosil komisijo, da razmisli o tem, da morda ne bi vseh informacij morali objavljati na spletu, ker je to povezano z določenimi tveganji. Tako gre eh, za težave v zvezi z zaupnostjo podatkov. Lahko se zgodi, da se na spletu potem objavljajo redundantne informacije, ki niso tako nujno potrebne za primer nesreče. Živimo eh, v svetu, v katerem so podjetja izpostavljena tudi napadom teroristov, zato bi morali natančno preveriti, ali je potrebno res vse informacije objavljati na spletu in jih dati na voljo tudi osebam, ki ne živijo v neposrednji bližini obrata in teh informacij ne potrebujejo. In končno še predlog, ki se nanaša na inšpekcijske preglede oziroma preglede na mestu samem po naših ocenah in izračunih bo polovica podjetij v okviru direktive Svezo 3 prizadeta zaradi tega vprašanja. Gre za obrate, pri katerih je treba redno, pregle, redno pregledovati emisiji zato bi bilo dobro, če bi pregledne misije, preverjanje misije izvajali zgoščeno, združeno, tako da bi zmanjšali stroške za obrate. Se opravičujem, če sem nekoliko prekoračil čas, ki mi je bil na voljo, nisem se mogel spustiti vse podrobnosti, vendar upam, da sem lahko podal splošne informacije in osnovne poteze poročila. Hvala lepa. Uh, uh, uh, Hvala lepa nadomeščam Joe Leinenja, ki se nam bo pridružil nekoliko kasneje. Sej ima tiskovno konferenco. Zdaj prihajamo k prispevkom članov. Gospa Veslo kot prva, hvala lepa. Tudi gospodo Adarju za zelo odkrito sodelovanje, sodelovanje doslej. Prav tako pozdravljam vaše poročilo. Podpiram vaš predlog eh, za harmonizirane nadoločila glede izjem na osnovi zakonodajnih aktov. To je bistveni del te direktive in tukaj bi morali zadeve reševati po rednem zakonodajnem postopku z soodločenjem. Strinjam se tudi z gospodom Adarjem, da bi odstopanja, ki jih eh, želijo države članice mora zajemati samo določene, eh, določene lastnosti, to bi nam omogočilo eh, še vedno hitro reagiranje. Vendar ne podpiram gospoda Adrija, ko spreminja predlog komisije pri dostopu do informacij. Mislim, da je komisija podala zelo uravnotežen predlog. In ne zdi se mi, da bi morali razlikovati med informacijami, ki so na voljo na internetu in ki bi jih dali na voljo državljanom z argumentom, da lahko tudi, tudi, da lahko tudi teroristi pridejo do teh informacij. Ampak teroristi lahko prihajajo do vseh informacij, ki jih dobivajo državljani. Prišel sem za to, da se objavljajo informacije na spletu, da se bodo tako na voljo ljudem tukaj resnično podpiram komisijo. Imam pa še nekaj vprašanj, kar zadeva področje uporabe nove direktive. Mislim, da bi mi bilo bolje, bolj všeč, če bi vključili tudi cevovode in platforme za črpanje na morju. O tem smo že govorili, ampak mislim, da bi morali to vključiti v določene zakonodajne akte in tukaj to lahko storimo. Imam še vprašanje glede umestnega skladiščenja, o čemer smo že govorili na sestankih prečevalcev v Senci. To ni vključeno v področju uporabe direktive, vsaj ne trenutno. Gre za vprašanje, kako dolgo lahko nekaj skladiščemo, dokler ne postane predmet eh, direktive. To je vprašanje za komisijo in vas prosim za odgovor, kako lahko nekaj skladiščemo, preden eh, za to skladiščno blago ne začne veljati direktiva. Potem imamo prilagajanje priloge 1 na uredbo CLP. To je včasih vprašljivo. Zdi se, da znižujemo raven eh, zaščite za torej zaščito okolja in ljudi pred dioksinom. In mazut, zato bi si zadevo še enkrat bolj podrobno pogledala, preden se odločim. Sprašujem pa tudi komisijo, zakaj so izključili eh, oralno ekspozicijo. Zakaj je komisija torej izključila eh, izpostavljenost ob zožitju? tukaj se nujno ne strinjam z tem, zato sprašujem komisijo, zakaj sprejela takšno odločitev. Pana Jota iz liberalcev tukaj ne vidim, želi kdo drugi iz Alde prevzeti besedo. Ne, potem bi sam nekaj povedal, se sem poročevalce v senci za zelene. Zahvaljujem se vam za konstruktivne sestanke, ki ste jih organizirali. Tako sprejmem različne dele v poročilo, podobno z tem, kar je povedala Osa. No, tudi sam imam pomisleke glede transparentnosti kot vi. Imamo okoli 30 velikih nesreč vsako leto v tovrstnih obratih in že dolga leta ni bilo nobenega terorističnega napada na tovrstne obrate. tako da je pri svojo vplivu, ki je upravila komisija, jasno pokazala, kakšna nevarnost tukaj je. Zato se mi zdi, da je potrebna čim večja transparentnost tudi iz varnostnih razlogov. Ni treba biti ravno inženir za to, da bi vedeli, eh, katera tovarna proizvaja, katere snovi. Ne, koliko me skrbi logika, ki sledi komisija, ki ne povečuje števila obratov. Pravzaprav me ne zanima, koliko obratov je vključenih. Pomembno je, da so vključen na tista podjetja, ki so nevarna, kajti to je osnovni sil tega zakonodajnega akta, če jih bo 50 eh, več ali tudi odstotke manj. To ni pomembno. Pomembno je, da dosežemo cilj direktive in sicer, da zaščitimo državljane in okolje v primeru nesreč. Zato ne bi smeli odpravljati eh, kategorij in jih izjemati seznama, saj moramo zaščititi naše državljane in število vključenih podjetij, bo odvisno od tega, kaj ti obrati proizvajajo. Tudi ga zadeva začasno mestno skladiščenje, je pomembno. In tudi ne razumem, zakaj so določene nevarne snovi izključene, recimo pri zelvodih, če je nekaj uh, Eh, nevarno je nevarno tudi pri tem, ko se prenaša in eh, enako velja tudi za platforme ali za črpališča, črpalne platforme ali CCP. Tako bi morali obravnavati vsakršne obrate, ki so potencijalno nevarne. In kar se deva obveščanje v skladu z 6G in vplivom na 8 člen. nihče, operater, ki je vključen v Sevezo direktivo, nima informacij o obratih, ki niso vključeni vanjo, potem ne more podajati ustreznih informacij za sosednje obrate, kar je pomembno za državljane. Kar pa zadeva 19. člen, mislim, da je bolj logično, da imamo vsako leto inšpekcijske preglede tudi za manj nevarna podjetja, zaradi tega, ker bi jih drugače obravnavali kot obrate z nizkim tveganjem, ki ne bi bili vključeni v področje uporabe direktive in potem eh, količinske omejitve, omejitev na en kilogram, to ni najbolj operativno, zato bi moral imeti nek eh, kombiniran prak, kajti drugače ne bomo vključili vseh eh, substance naprimer koncentriranega dioksina, kar ni najbolj običajno. Veselim se nadaljnjega dela na tem poročilu. Doslej je bilo delo zelo uspešno. Zahvaljujem se poročevalcu. Naslednja poročevalka senci je Ana Rosbach, ki je ne vidim. Naslednja je Sabine Vils. Izvolite. Zahvaljujem se poročevalcev za upravljeno delo, sploh pa za dobro sodelovanje. Sporočevalci v senci. Zelo pomembno se mi zdi, da je pri prilagoditvi na uredbo CLP ohranjena ista raven varnosti. V direktivi Sevezo 3 moramo ukrepiti dejavnik varnosti in ga tudi razširiti. Sevezo 3 mora imeti cilj doseči največjo stopnjo varnosti za državljane ter zaposlene, kot tudi za okolje. Zato, da ne bi ogrozili tega cilja, pričakujem od našega odbora, da bo razširil področje uporabe te direktive. Karcinogene in teratogene kemikalije morajo biti vključene, pa tudi substance, ki povzročajo kasnejše poškodbe oziroma kasneje ogrožajo zdravje ljudi. Ne gre na to, ali smo za CCS ali proti, gre za tvegano tehnologijo, ki je še v povojih, zato bi morali to vključiti v direktivo prav tako eh, črpalne ploščadi in cevovode. Tudi transport in mestno skladiščenje nevarnih snovi, naprimer na železniških postajah, mora biti vključeno v področje uporabiti eh, v te direktive. Ko gre za posebno nevarne odpadke, je te prav tako treba vključiti v področje uporabe direktive. Tudi tukaj smo imeli že velike nesreče. Pomembno je, da se spremembe priloge ena dogaja samo v običajnem zakonodajnem postopku, ne preko delegiranih aktov. E, tukaj se popolnoma strinjam s poročevalcem, kar pa zadeva informiranje javnosti in dostopa javnosti do informacij. Komisija je sama predlagala izboljšanje udeležbe javnosti z posredovanjem bolj kakovostnih e, podatkov državljanom. Gre pa tukaj za nadaljše omejitve, kjer naj bi zadrževali informacije, če je to potrebno iz varnostnih eh, razlogov ali razlogov zaupnosti. Ta predlog eh, gre predaleč, eh, kajti vsako podjetje lahko v takšnih okoliščinah najde razloge za to, da informacije daje naprej javnost je zainteresirana za to, da ve, kakšne snovi se hranijo in skladiščijo v njeni bližini. In tukaj ne smemo imeti nobenih omejitev, tudi ne pri um, vzajemnem delovanju različnih obratov na določenem področju, kot je povedal že Karl Schlüter. Prav tako je treba sprejeti ustrezne. Uh, zaščitne ukrepe na širši ravni oziroma na višjem nivoju. Lokalne oblasti tega ne morejo same storiti. V Fukushimi smo po katastrofi ugotovili, kako je operater lagal tako prebivalstvo kot tudi vladi. To je sicer ekstremni primer, ki pa bi se lahko pojavil tudi drugi. Zato je treba zagotoviti, da bo po nesreči informiranje strani operaterja zelo transparentno, tudi kar zadeva vse ukrepe. Tukaj mora imeti javnost takojšen dostop do teh informacij. Ne razumem, zakaj je tukaj podano kot argument, da so lahko informacije preveč zapletene, da bi jih javnost razumela to ni razumljivo. Kdo lahko ocenjuje, kako inteligentna eh, je javnost? Transparentnost eh, je en ključnih eh, elementov, ki je pomemben za očinkovito seveza tri, zaradi tega ne smemo komercialnih aspektov postavljati više od varnostnih vidikov, ker zadeva komisijo. Pozdravljam predlog komisije, ki želi izboljšati varnost visoko tvegani obrati mora biti prevedeni vsaj enkrat na leto, s tem se strinjam. Poleg tega pa bi opozorila na to, da je nujno potrebno za zagotavljanje varnosti tudi izvajati občasne nenapovedane eh, preglede. In vsi morajo biti o tem informirani. Hvala lepa. Hvala. Naslednji poročevalec Osence je gospod Rosja, pa ga ne vidim, tako da bom dal besedo ostalim govornikom. Prvi ima besedo Karl Heinz Florenc. Äh, Hvala lepa. Povem lahko le, da sta kolega Adel in tudi predstavnica komisije nas tako obsežno obvestila vsem, da imam malo pripomb. Se bom pa razlikoval od zadnje nemško govoreče govornice, ki je šla preveč v podrobnosti. Torej, vprašanje je, kaj države članice počnejo z direktivo, zavezo, kot jo imamo sedaj. Bolj, ko poslušam na mednarodni ravni, kaj se dogaja od, s tem, bolj sem zafrustriran in razočaran. Rad bi vedel, preden začnemo s povečevanjem področja uporabe, to mislim, da ni prav, bi rad točno vedel, kaj države članice, tudi moja država, so že storile pri izvajanju na tem področju. Ja, to je vsekakor pomembno. Bomo videli, kakšen bo odgovor. Naslednji pa je Holger Kramer. Ja, danke. Hvala lepa. Odmev slišim. Um, ehm, kan sein, ja. Meine energetische Ausstrahlung so stark, dass hier das Mikrofon moja energija. Ähm, Podobno vprašanje kot Florenc. Seveda je pomembna zaščita, kar Šriter je že upozoril na to. Vendar pa moramo paziti na to, da ne bomo uporabili te teme varnosti, zato da bomo potem vse obsegajoče zajemali vse. Kajti potem bi to pomenilo, da bi področje uporabe potem razširili na vse kategorije nevarnih snovin in škodljivih snovi. In to se mi zdi, tukaj ima Karl Heinz Florenc ponoma prav, za preveč. Vprašanje za komisijo pa je sledeče. Imamo dobro delujočo direktivo Sevezo, sama je to dejala. Dejali ste, 25 do 30 nesreč imamo na leto. To je seveda tehten argument da govorimo o tem, ali moramo izboljšati varnost in ali moramo prilagoditi področje uporabe. Vprašanje, ki se mi zastavlja, pa je, zakaj se dogajajo te nesreče? Ali so to bili obrati, ki niso spolnevali pogojev, seveda, ali pa so to bili obrati, ki do takrat še niso izpolnevali. Ali je to zaradi snovi in zaradi eh, izpostavljenosti tem snovem in ali se te snujejo direktive ali ne. In če so bile, potem imam isto vprašanje kot kar Hans Florenc. Kako so v teh državah članicah izvajali se veso? Seveda pa obstajajo vprašanja o povečevanju razširjeno področje uporabe, še prav posebno, kar se kategorije 3 tiče. Ali bi tako dejansko pridobili na varnosti? Vprašanje se mi zdi, da je težko odgovorljivo. Morda bi potem samo povečali stroške. In eh, vprašanje ni tako pomembno, to je povedal že poročvalec, ali bomo 5 ali 30 odstotkov več podjetij. Pomembno je, in to je odvisno tudi od tega, ali bomo se skupaj gledali na evropski ravni ali po državah članicah. Za našo regijo lahko rečem, da nimamo nobenega velikega kemijskega podjetja v moji regiji, vendar pa bi vseeno imeli 30 odstotkov več podjetij, ki bi spadale po to direktivo, ki se ukvarjajo z navadnimi snovmi. In zato bi potem seveda se morali zastaviti vprašanje, ali bomo pridobili navarnosti, ali bomo samo ustvarjali dodatne stroške in birokracijo. To je vprašanje, ki je še odprto pri področju uporabe. Nekoliko sem presenečen, da je komisija 5 pred 12, tik pred zdajci, razširila področje uporabe kajti na sestankih delovnih skupin, ki smo jih imeli, spoh nismo dobili nič v tej smeri, niso nam nakazali, da želijo to storiti in tudi mislim, da ni potrebe, da bi to storili. To je torej moja glavna tema. Še nekaj manjših točk, o tem ne bom podrobno govoril, rad bi spomnil po izkušnjah eh, za staro zakonodajo število inšpekcij ki jih zapišemo v zakonodajo, praviloma tudi ne vodi do više varnosti. Število inšpekcij bi moralo biti odvisno od tveganja obrata in tudi od izkušenj operaterja obrata. Če pridemo bolj pogosto, to še samodejno ne pomeni, da bo višja tudi varnost. Tudi tukaj se zastavlja vprašanje, ali imajo organi dovolj osebja, sredstev za izvajanje nadzora. Sveda je enostavno zahtevati nadzor, ali je pa to v praksi izvedljivo ali ne, pa je to drugo vprašanje. In še zadnja točka. Tukaj je vključenost javnosti. Sveda potrebujemo preglednost, vendar pa tudi pri objavljanju informacij, ko gre za nevarne snovi in operatere, moramo upoštevati, ali bomo pridobili na varnosti, ali bo to pomenilo samo več negotovosti. Informacije o skladiščenju zelo nevarnih dobrin, o tem smo že govorili in to lahko pride v roke tudi tistih, ki načetujo napade. Kaj še te pravi, da se še nič ni zgodilo, to je seveda zanimivo. Uh, seveda to ni dober argument, recimo tudi kar se jedrskih elektrarn tiče. Potem moramo zelo paziti, ali informacije, ki jih objavljamo, dejansko tudi pomenijo več preglednosti ali pa samo pomenijo več negotovosti pri ljudeh. In ali potem konec konca to ni protiproduktivno. To so te tri kritične točke, sicer pa čestitam poročavcu, mislim, da je pripravil odličen predlog in lahko to spremem. Seveda pa. gre tukaj za nekatere najbolj vroče kostne, ki se jih moramo lotiti. Uh, Hvala. Tukaj tudi gospa Katarina Nagi eh, iz, kot predstavnica sveta. Želite tudi vi kaj dodati? Hvala lepa. Predsedujoči, dobro dan vsem skupaj. Ja, tukaj sem in zastopam mađarsko predsedstvo sveta samo predsedujem sestankom v delovni skupini. In če dovolite, bi rada čestitala gospodu Adarju za to zelo celovito poročilo. Upam, da bomo imeli gladka pogajanja s parlamentom in če bo vse šlo dobro, bomo dosegli sporazum v prvem branju. Kot veste, je ta predlog bil objavljen 22. decembra lani. To je bilo v bistvu pravo božično darilo in naše predsedstvo je menilo, da je to zelo pomembna tema. Zato smo se tudi kar takoj lotili. Petkrat smo sedaj že govorili o tem v naši skupini, o tem, torej o originalnem predlogu komisije 8. aprila pa smo predstavili že prvi predlog predsedstva. Potem smo imeli ponovno dobre razprave, ponovno smo petkrat razpravljali o tem pet delovnih dni in kot rezultat tega s pomočjo večino držav članic, ki so tudi predložile pisne komentarje, smo sestavili svojo zadnjo različico pod našim predsedstvom, ki smo jo potem predstavili državam članicam. Lahko rečem, da smo v tem tekstu poskušali pojasniti več stvari. Nismo pa se dotikali v, v tistih glavnih vprašanj, kot je področje porabe, eh, načrti v, za primer delovanja v njih primerjih oziroma nesrečah. In eh, povedati vam moram, da smo v svetu slišali stališča različnih držav članic, ta stališča so bila veliko krat zelo raznolika tako, ko gre šlo za področje uporabe, kot tudi, ko šlo za zagotavljanje informacij javnosti. Slišali smo tudi pomisleke glede inšpekcijskih pregledov. Kakorkoli že, mislim, da smo v svojem delu šli v podobno smer kot v parlamentu, tako da obstaja možnost, da bomo lahko dosegli dogovor z vami. Želim vam še naprej veliko uspešnega dela in upam, da bomo lahko sodelovali tudi v prihodnosti. Hvala lepa za besedo. Hvala. Bi mogoče kdo od komisije odgovoril na vprašanje glede inšpekcijskih pregledov in pa izvajanja trenutne direktive SEVESO? Želi kdo besedo? Gospa Vening. Hvala lepa, predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem, ki so govorili. Zlasti bi se komisija rada zahvalila gospodu Adarju za njegovo zelo konstruktivno poročilo. Slišali smo veliko različnih vprašanj, ki so bila naslovljena na nas. Najprej pa bi povedali nekaj o poročilu gospoda Adarja, potem pa bom poskušala podati odgovore v skupinah, torej odgovorila bom na posamezne teme, ki so bile omenjene. Najprej glede poročila gospoda Adarja. Mi pozdravljamo njegovo splošno podporo predlogu komisije, še zlasti bolj konkretno, ko podarja stvari povezane z uskladitvijo predloga ena z uredbo CLP. To je dejansko vprašanje o področju uporabe. Tudi o tem je bilo veliko rečenega. Veseli smo, da je naš pristop tudi, ko gre za zagotavljanje informacij javnosti, udeležbe javnosti in pa dostop do pravne varnosti kot tudi določbe, ki, s katerimi bi okrepili inšpekcijske preglede, torej da je tudi to vse eh, podprto poročilo. Lahko se strinjamo s številnimi predlogi sprememb, ki so bili predlagani. Seveda bi lahko stvari še nekoliko popravili. Eh, o določenih predlogih sprememb bomo morali še malo bolj razmisliti. Ena stvar pa se nam zdi malo bolj eh, problematična, zdi se, da je prišel do nesporazuma in zato bi jo rada povdarila. Uvedba um, zaščite lastnine. Mislim, da ta izraz ni ustrezen in da bi lahko preveč povečal področje uporabe te direktive. Mi smo to vključili, vključili mogoče je zato tudi prišlo do nesporazuma. Uh, pri definicijah teh večjih nesreč samo za eh, namene poročanja in za noben drug namen. V vsakem primeru pa mislimo, da ni potrebno in da to ni nujno eh, treba izčrpati, zato ker pač imamo napisano, da gre tukaj za varovanje zdravja ljudi in okolja, kar vključuje tudi varovanje lastnine. Potem imamo določene pomisleke glede zagotavljanja informacij javnosti in dostop do pravne varnosti, ampak mogoče bi tukaj potem po skupinah vključila tudi nekatere druge komentarje, ki smo jih slišali. Če dovolite, predsedojoči, bi nakratko odgovorila na to, kar so spraševali pa nekateri člani odbora, naprimer izvajanje trenutne direktive SVS, kot veste. Uh, V zvezi s tem je na voljo poročilo, to je bilo objavljeno avgusta 2010, tako da to še ni tako dolgo nazaj. In tam lahko preberete, da je direktiva v zadnjih 15 letih uh, bila precej uspešna, torej da smo jo izvajali precej uspešno v tistih področjih, ki so se izkazala za problematična. Uh, določena področja pa bomo seveda morali izboljšati in eno izmed teh je ravno ta vidik dostopa do informacij in ta člen, ki se nanaša na to, kako bi zagotavljali informacije tudi o ukrepih za zagotavljanje varnosti, o načrti za pre, preprečevanje nesreč in kako bi vse to bolj približali javnosti, da bi javnost to vedela, poznala in bila informirana. Še eno področje je, kjer se nam zdi, da bi lahko tudi našli neke razloge za takšne nesreče. Eh, to je povezano tudi z veliko krat notranjo organizacijo in upravljanjem teh obratov. Najprej glede področja uporabe. Tukaj bi se rada vrnila na tisto, kar sem rekla v uvodnih komentarjih, kajti zdi se mi zelo pomembno, da smemo pozabiti na to, da je naša naloga tukaj uskladitev te direktive SEVESO s tistim, kar je bilo dogovorjeno in o čemer smo razpravljali pod neko drugo direktivo, ki spada v celoten svežen uredbe REACH, to je uredba CLP. In celoten razlog, zakaj želimo spremeniti direktivo Sevezo, je zato, ker temeli na drugačni vrsti razvrščanja, ki temeli na tem, da je treba zagotavljati več informacij in da imamo tukaj več postopkov, kot pa tisto, kar je zapisano v direktivi CLP oziroma uredbi CLP. Uh, Tako da dejansko tukaj nismo mi tisti, ki vodimo igro, namreč več teh sprememb izhaja iz tistih direktiv. Številni ste komentirali odstopanja od eh, klauzul o varovanju oziroma teh varnostnih eh, klauzul. Naše mnenje pa je, da če želimo preprečiti to, da bi uvajali neke neopravičene določbe, smo želeli uvesti te posebne varovalne klauzule. Ena ta raven se nanaša na evropsko raven, druga pa bi seveda tudi lahko se nanašala na raven držav članic. Radi bi se izognili učinkom, ki bi bili nezaželjeni pod to direktivo. Sedaj razumemo, da obstajajo odročeni pomisleki tudi na ravni držav članic bi mogoče lahko prišlo do neenakega izvajanja, kar bi pomenilo tveganja eh, z vidika konkurenčnosti. Tako da smo seveda skupaj z vami in svetom se to pripravljeni ponovno preučiti. Kaj pa evropska raven? Tukaj je naše stališče, da je to bolj upravičeno, da lahko ta, to odstopanje ostane. Smo pa se seveda zabeležili pomisleke, da bi to morali opraviti, kot ste vi rekli, s postopkom soodločanja. Mi sicer menimo, da lahko počakamo nekaj časa, tako da pa najprej pri, eh, sprememo to zakonodajo, potem kasneje pa ocenimo merila, na podaj katerih bi dovolili ta odstopanja in potem bi imeli ponovno postopek soodločanja. Torej, ideja nekako je, da bi si pogledali merila, ki bi jih morali izvajati oziroma uporabljati preden bi odobrili neko odstopanje. In ta merila bi lahko vključili že v tem zakonodajnem aktu, ki bi ga sprejeli s odločanjem. Eh, komisija je po premisleku mnene, da smo odprti za to in imeli smo tudi delavnico z državami članicami, z njihovimi strokovnjaki o tem, tako da bomo potem tudi lahko videli, kako bi to storili. Upamo, da bomo lahko rešili tako pomisleke parlamenta, kot tudi sveta glede tega. Dostop do informacij. Rekla sem že, da je eden od razlogov za pomislek v zadnjem poročilu bil ravno glede zagotavljanja dostopa do informacij. Naše mnenje je, da ne zahtevamo preveč. Mislimo, da nismo šli na področja, kjer bi lahko kdo rekel, da smo preveč obremenili javnost s podrobnimi informacijami oziroma da smo celo razkrili zaupne informacije, tako da bi potem lahko s tem eh, olajšali neke morebitne teroristične napade. Če pogledate besedilo, potem jasno vidite, da gre za neke splošne informacije, ki bi po našem mnenju morale biti na voljo, ki bi morale biti tudi redno posodobljene na internetu. Kajti to je tisto sredstvo, ki ga uporablja javnost in kako ljudje potem pridejo do informacij na takšen način. Imajo tudi hiter dostop do informacij, naprimer, če pride do nesreče. Dobijo hitre informacije o tem, za katere snovi gre, kakšni so preventivni načrti v teh obratih, pa tudi, še bolj pomembno, kako bodo organi izvajali te ukrepe v teh izrednih primerjih, da bodo zaščitili zdravje ljudi. To je po našem mnenju pomembno. In kot sem že rekla, s tem nismo želeli dodajati neke nove cilje, to ni bilo v našem interesu. Podobno velja tudi za inšpekcijske preglede. Uh, Kot številni med vami veste, smo imeli podobne razprave tudi v drugih forumih, ko smo se pogovarjali o direktivi industrijskih emisijah. Tukaj gre seveda za to, da je ta pristop tukaj drugače zapisan kot pri direktivi IED. Namreč imamo obrate, ki predstavljajo večje tvegane, druge za manjše tvegane in tam potem moramo praviti oceno tveganja ali, tako da vidimo, v katero kategorijo spada potem takšen obrat in na podlagi tega določimo zahteve po pogostosti inšpekcijskih pregledov. Mi smo pripričani, da je to sklejeno s pristopom, ki smo ga imeli že v preteklosti v podobnih primerjih. Tako da ne vemo, zakaj bi obrate, ki spadajo v direktivo Sevezo, obravnavali drugače kot tiste, ki spadajo v direktivo IED. Kajti veliko teh obratov spada hkrati v obe direktivi, torej v področju pravi obeh direktiv. Sveda lahko poleg tega zagotovimo še uh, takšne inspekcijske preglede, ki jih ne najavimo vnaprej. In ti uh, se naprimer lahko izvedejo, oziroma o teh inšpekcijskih pregledih obvestimo vodstvo obratov le par tednov pred, da jih izvršimo. Gospod predsedujoči, ne vem, ali še imam časa ali ne. Mislim, da ste sedaj dovolj dobro predstavili svoje stališče, pravi predsednik, ponovno predstavnica komisije. Samo za zaključek bi še nekaj dodala zakaj ne želimo razširiti področje uporabe tudi na cevovode in na te eh, črpališče nafte na morju. Mi seveda menimo, da mogoče res obstaja neka potreba za zakonodajno okrepanje, ko gre za naftne ploščadi na morju. Ampak toliko za, smo zaenkrat pač vključili v naše sporočilo. Tu bomo imeli posebno eh, pod, uh, sporočilo, kjer bomo obravnavali uh, naftne ploščadi na morju in upam, da vas bomo lahko takrat potem tudi prepričali, da bi to vključili v direktivo SEVEZ. Glede se v vodo pa trenutno izvajamo študijo. Ob koncu leta bomo imeli še več informacij in potem bomo videli, ali bi to vključili v direktivo SEVEZ ali ne. Vsekakor pa bi želeli imeti dobro oceno, preden bi kaj takega storili. Toliko za enkrat, gospod predsednik, sem pa na voljo tudi za ostale informacije, če bi kdo želel kaj več verjeti o tem, tudi na dvostranski ravni. Hvala. Ja, dank, Wenning, Hvala lepa za odgovore na vprašanja. Sedaj pa še poročevalec želi podati še zaključni komentar. Prosim. Ja, nekur, ko sem vam sepen na sod, uh, išmedetem. Hvala lepa. Tudi sam bi se rad zahvalil kolegom za zelo koristne pripombe, ki sem jih pravkar slišal. Ni pa prvič, da se pogovarjamo o tem vprašanju. Tudi poročevalci v Senci so o tem že veliko povedali. Že sam sem dejal, da smo se večkrat že sestali, tudi s poročevalci v Senci, pa tudi strokovnjaki nekaj vprašanj, ki je bilo zastavljenih in na katere je potrebno odgovoriti, najprej kar se javnosti tiče. Sam sem omenil, da je to morda najbolj kočljivo vprašanje in tako se je tudi zgodilo. Če bi tolmačili besedilo tako, kot je pravkar povedala predstavnica komisije, potem sploh ne bi razpravljali o tem, kajti slišali smo, da si komisija želi objavljanja splošnih informacij na spletu. Strenjam se s tem. Informacije, ki pomagajo državljanom, da bodo več vedeli o določeni zadevi ali jih obveščajo o nesrečah, to mora biti objavljeno na spletu. Tukaj ni nič spornega. Nekoliko bolj težavno pa se mi zdi to, da imamo zelo veliko informacij tehničnega značaja, ki bi bile objavljene. In zapisniki, naprimer obiskov, obratov, to bi bilo objavljeno na spletu. Tega pa ne potrebujemo, kajti tako ne bi izboljšali varnosti državljanov. Po drugi strani pa, če se objavi tak zapisnik na spletu, potem bi lahko tisti z negativnimi nameni, naprimer teroristi, lažje našli naše slabosti. Zakaj bi jim naj to omogočili? Zakaj bi se sami postavili v težak položaj? Zakaj bi ponujali informacije teroristom? če gre samo za to, da je tolmačenje osnutka besedila različno, potem bomo vse skupaj hitro razrešili, kajti vse skupaj se potem lahko hitro uredi. Kot sem že dejal, lahko gre za to, da samo na, drugače razumemo osebino. Govora je bilo tudi o učinku domino učinkom o tem dostopu do informacij. Predlog komisije bi po našem mnenju moral biti dopolnjen, tako da bi potem vedeli, zakaj gre. Če imamo poleg določenega obrata v pripravi izgradno še dodatni obrat, potem bi morali imeti zakonsko obvezo da se različni parametri tega novega obrata, oprostite, starega obrata tudi upoštevajo pri gradni novega, kaj ti sicer potem ne bi dovolili odprtja novega obrata. Naš predlog je torej, da bi organi potem te podatke morali obvezno zagotoviti za to za ta novi obrat in da bi potem te parametre star obrat posredoval novemu, da bi novi obrat lahko te podatke uporabil. Potem pa še eno vprašanje. Omenili ste, da v vašem volilnem okraju ni toliko obratov, vseeno pa mislite, da bo 30 odstotkov več podjetij sedaj moralo objavljati podatke pod SVZ-om. O tem smo že govorili, tudi predstavniki industrije so začeli svoje pogajanja s tem. In tudi vi danes pravite, da se bo število povečalo za največ 10 odstotkov. Kolega Kramer, če imate kakšne izračune, ki jasno dokazujejo, da bo po sprejetju tega osnutka resnično prišlo do 30 odstotnega povečanja števila podjetij, potem mi to prosim, te podatke sporočite, kajti teh podatkov zaenkrat še nisem dobil. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Oder, gospod Kramer bo te podatke seveda zagotovil, ali gre za 30 ali za 10 odstotkov, potem pa bomo videli, ali si želimo širjenja uporabe v takem obsegu ali ne. Tako to je bila dobra, obsežna razprava na to temo. Rok za vložitev predlogov spremembe 23. junija v povdne. Glasovanje odbora oktobra, na plenarnem zasedanju pa decembra, torej še letos. In tako bi naj potem zaključili s to temo. Tako hvala lepa kolegom komisiji in svetu. Sedaj pa četrta točka na našem dnevnem redu. Zaščita veropitne vode. Komisija je sporočila, da ni potrebna sprememba direktive o pitni vodi. Pitna voda pa seveda zanima naš odbor in želimo si razprave na to temo o različnih vidikih. Povabili smo komisijo da nam poda poročilo Helmut Blöch, namestnik eh, vode enote D2, nam bo več povedal o tem. Predajamo kar besedo. Prosim. Thank you, Mr. Chairman. Uh, the commission is... Hvala. Komisija je hvaležna za to povabilo na sestanek odbora ker bomo, oziroma na podlagi izmenjave pisa med vami, gospod predsednik in komisarjem Potočnikom. Mi smo si pogledali eh, vidik zaščite pitnih virov z več izornih kotov na eni strani, veljavnost in pa koherentnost evropske zakonodaje, ki je povezana z zaščito pitne vode oziroma varovanjem pitne vode na drugi strani. Smo si pogledali bistveno vprašanje kakovosti pitne vode z vidika potrošnika in tretjič zaščita oziroma varovanje virov pitne vode skozi okolje, tako ko gre za kakovost, kot tudi razpoložljivost. Naj na začetku, gospod predsednik, eh, pogledam vprašanje veljavnosti parametrov eh, skupaj z samo direktivo o pitni vodi. Tukaj je komisija prišla do sklepa, da parametri in pa vrednosti nasplošno predstavljajo najboljše razpoložljivo znanje in pa tudi previdnostni načel, tudi načelo tudi za našega zornega kota. Zato komisija zaenkrat ne bo predlagala parlamentu in svetu revizije teh parametrov. Te lahko izvedemo samo na podlagi običajnega postopka. Vendar pa bo komisija še naprej zelo natančno preverjala, znanstveni in tehnični razvoj in, če bo potrebno, tudi ne bo vklevala in bo predlagala takšno revizijo zakonodajalcema. Hkrati, določene tehnične podrobnosti glede zbiranja vzorcev in pa analiz pitne vode pa bo potrebno posodobiti. Na podlagi tega bo komisija predstavila takšno posodobitev in tudi začela ta postopek eh, s preverbo. Glede kakovosti pitne vode na sami ravni potrošnika, tukaj zagotavljamo visoko stopno skladnosti za visoke potrošnike oziroma uh, za torej, tiste ponudnike, kjer gre za več kot 5000 potrošnikov. In, uh, eh, ker gre za več kot 80 odstotkov. Seveda pa bo potrebno zagotoviti tudi manjšo ponudbo, nekje med eh, 50 do 5000. Tukaj je problem, kajti kaj 30 do 40 odstotkov ni eh, dovolj skladnih in eh, s temi zahtevami za potrošnika. Kot je komisar Potočnik zapisal v svojem pismu, je komisija že začela poseben pristop, ki bo se šlo po dveh uh, stopnjah. Najprej bomo razvili najboljše prakse in pa smernice. Tukaj bomo temeljili na izkušnjah, iz regij in držav članic, tako da bomo zagotavljali oceno tveganja za te manjše dobave oziroma oskrbo. To bo z vedika podpore, na drugi strani pa bomo tudi sprejeli ukrepe, ki bodo temeljili na sodelovanju e, in pa e, določbah iz pogodbe. Za, te, za to oskrbo oziroma za te dobave, kjer ni nobene obveze, da bi bilo potrebno poročati na nacionalni ravni oziroma poročati komisiji. Uh, Takšna zahteva po podatkih je že bila naslovljena na vse države članice. Mi se bomo usedli s vsemi državami članicami, glede tega sveta pa bomo tudi ukrepali skladi členom 258 eh, in 260, če bo to potrebno. Tretji večji element pa je varovanje uh, virov pitne vode v vodnem okolju. Uh, Tukaj bomo morali dovolj dobro odsevati okvirno direktivo o vodo in ostale ustrezne zakonodajo. Gre za to, da moramo zagotoviti boljšo kakovost pitne vode in pa boljšo oskrbo z leto. Vključiti bomo morali vse različne vodne vire, tudi reke, jezera, podtalnico in tudi obaljne vode. Vse to bomo morali vključiti v to oceno kakovosti in hkrati zagotoviti tudi dodatno specifično zaščito oziroma varovanje za tiste vire, ki so namenjeni za eh, pitno vodo. Največja oziroma večina držav članic je že oblikovala svoje programe in pa urnike, tako da so tukaj ustrezno um, sledile temu načrtu. Štiri države pa so že. Uh, potem bile poslane pred sodišče, to so bile Belgija, Španija in eh, Slovenija. Eh, in komisija bo tudi še o tem obveščala. V prihodnosti, kot veste, je komisar Potočnik obvezan, da bo do konca 2012 predstavil svetu in parlamentu načrt za varovanje pitnih virov v, eh, v Evropi kjer se bomo osredotočili na to, da bo komisija izvedla oceno vseh načrtov in programov znotraj okvirne direktive o vodi. Komisija bo v tem kontekstu, eh, v tem kontekstu hvaležna parlamentu, da je zagotovil ustrezni tudi finančne prispevke za pilotne projekte za oceno teh načrtov in programov. Drugič, bomo v tem načrtu osredotočili na sklepe in predloge za eh, pomankanje vode in sušo. To je zlasti problematično ne le v južnih državah članicah, temveč tudi v nekaterih drugih državah, eh, kjer mogoče sploh ne. Ne, se ne bi zavedali, da so ravno tako soočene s pomankanjem vode in sušo. In tretjič, kar je povezano tudi s tem, gre za uh, sklepe in pa predloge za, glede vpliva podnebnih sprememb na vodne vire in okolje. Uh, v celoten proces eh, v zvezi s tem načrtom vodimo na odprt in pregleden način. Imeli smo pogovore z nevladnimi organizacijami, ostalimi zainteresiranimi eh, in eh, vse ugotovitve in prispevke smo tudi objavili na spletni strani. Komisija se že veseli tudi političnih izjav parlamenta in to tudi. Uh, ko gre za stališče delovne skupine o vodi, ki predseduje gospod Zebr, ki je član tega okolja. Potem pa bomo na tem področju sveda še naprej morali veliko investirati v celotni Evropski uniji. To je nekaj, kar je zelo pomembno, tudi ko se odločamo o prihodnih projektih. Upam, da sem bil dovolj kratek, gospod predsednik, in predvsem za vsa morebitna vprašanja. Ja, vielen Dank, Herr Plötz, für diese Einführung. Hvala lepa za te uvodne besede v razpravo. Pitna voda je živila številka ena. To smo vedno ponavljali in zaščita pitne vode je seveda prednostna naloga številka ena. Pravite, da imamo parametre v naši zakonodaji in vrednosti, ki ustrezajo naj boljši dostopni tehniki in da ni potrebno prilagoditve v tem trenutku. Pomankanje vode je pomembna tema, to je jasno za Južno Evropo, letos tudi za Srednjo. Izjemoma tedne ni deževalo in tudi v Srednji Evropi in Severno odar smo lahko ugotovili, da so razmere lahko nevarne. In videli bomo, ali lahko v EU razvijamo celovit pristop glede varčevanja vode ali pa bomo glede na različne probleme imeli različne pristope. Kajti imamo seveda države, kjer je dovolj vode, pa seveda druge, kjer je vode manj in pri tistih prvih seveda varčevanje ni smiselno. Želel sem zastaviti vprašanje. To vprašanje se zastavlja vedno v Nemčiji. Gospodarjenje z vodo je v pristojnosti občin. Vsaka občina je odgovorna za pitno vodo in seveda se veliko pozornosti namenja tej temi. Komisija je gonilo skupnega trga. Kaj menite, ali je to sedaj deregulacija del vaših pristojnosti? Ali bo to tudi zapisano v dokumentih komisije, da bomo imeli tudi javna naročila za koncesije, naprimer, na evropski ravni? Tukaj imamo različna mnenja. Tam, kjer je visoka kakovost, kjer se dobro deluje, ni potrebno spreminjati struktur, samo zato, ker imamo skupni trg. Morda bi lahko na to odgovorili še za konec. Vitorijo Prodi se je javil prvi, prosim. Grazie, presidente, grazie anche la komisione per. Eh... Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa komisiji za uvodne besede. Strinjam se z nekaj čej in aji. Premikamo se torej k zelo temeljni, temeljiti spremembi. Ta sprememba bo pomenila tudi spremembe na področju zaščite virov pitne vode. Zaradi podnebnih sprememb se s tem že soočamo. To je realnost, to je dejstvo. In zato bi rad še prav posebno izpostavil sledeče potrebno bo izvajati bolj odločno, bolj splošno politiko za zaščito viropitne vode. Podnebje se je že spremenilo in potrebno se bo prilagoditi. Zato sedaj sprašujem komisijo, ali nameravate zagotavljati tudi ponovno uporabo vode, reciklažo vode, tako da bi dvignili nivo podtalnice, kajti to je gotovo pomembno vprašanje. Potalnica je seveda pomembna rezerva pitne vode. In potem še nekaj. tudi to bi rad izpostavil. Tla se spreminjajo, v mestih niso več prepustna za vodo, zato morajo tudi občine začeti izvajati specifične ukrepe, zato da bi se izognili temu, da bi voda enostavno odtekala. Pomembno je, da vodo zajamemo in da jo usmerimo spet v potalnico. Tako bi imeli tudi več vode na razpolago. Voda ne bi enostavno odtekala, neuporabljeno odtekala. Potrebujemo torej boljšo vodno politiko, tudi kar se direktiva o vodah tiče. Potrebno se je osredotočiti na podnebne spremembe, nujno je, da se torej ukvarjamo s trenutnimi razmerami in da izboljšamo kakovost vode. Istočasno pa moramo povečati tudi kapacitete za zagotavljanje rezerv vode. Vielen Dank, Vittorio Prodi, Linda. Hvala lepa, Prodi. Linda McKevin. Hvala lepa. Vprašanje. Zamudila sem začetek vaše predstavitve, ker sem si ogledovala glasovne sezname. Govorite o najboljših praksah, o nekakšnih smernicah na mesto nove zakonodaje. Zanima me, kaj je ciljna publika in kako boste zagotovili, da bo to upoštevano. In kaj boste storili glede reforme SKP in kako ste vključeni v to petek sem bila v Yorkshireu, deževno je bilo in hladno. In sem se gledala učinke erozije na kakovost vode v svoji regiji. Težava je v tem, da je zemljišče v lasti kmetov ali pa naprimer tistih, ki uporabljajo ta zemljišča za streljanje ptic, za šport in potem vodna podjetja, seveda nimajo vpliva na to, da bi ohranili kakovost vode. Tako plačevalec pa mora plačevati. Naprimer, če se lotimo šotišč, potem pogosto zažigamo zemlišče in to seveda tudi zelo slabo vpliva na kakovost voda. In tako plačevalec mora potem plačevati izboljšanje kakovosti vode. Uh, Sedaj imamo reforma SKP in imamo priložnost, da si ponovno ogledamo kmetijske prakse. Ali ste vključeni tudi v to in ali lahko torej zmanjšamo težave naših vodnih podjetij, da ne bo ta tako umazana in da bi potem s šotišči lahko narava tudi pomagala filtrirati vodo. To je seveda tudi ekonomsko vprašanje za potrošnike. Danke, Christa Klaas. Christa Klaas. Dankeschön. Das Wasser. Hvala lepa. Voda je trajna tema za nas. In ko govorimo o zaščiti viropitne vode, želim zastaviti dve konkretne vprašanje komisiji. Govorim, govorimo o varčevanju vode, zaščititi moramo vire pitne vode in varčujemo. Res je, v delih Evrope imamo lahko povzroča prečvrčevanje tudi težave, da se potem uh, umažejo vodi, ker se pač ne izpirajo in tudi predsednik Jolajnen je dejal, da je dostop do vode različen v Evropi in morda bi morali imeti tudi različne pristope na strani komisije zaradi tega. Jutri bomo glasovali o direktivi in glasovali bomo tudi o detergentih. Seveda jih bomo prepovedali. In sedaj si želimo, da bi izuzeli tudi detergente za mijanje posode. In sedaj bi želela poprašati, ali je resnično to tako odločilno za pitno vodo, da bomo sedaj kar naenkrat na horuk vse skupaj storili brez več podatkov, naprimer tudi kar se tiče detergentov za pomivanje posode in fosfatov teh. Ali, ali imamo dovolj spoznan, da to dejansko storimo? Hvala lepa, Chris Davis. Thanks, Hvala lepa. Zanimivo, kar je povedal Vittorio Prodi. To da bi naj zagotovili, da bo potanica na voljo tudi v mestih še vedno. Vendar pa Mexico City, mislim, da se je pokreznilo. In mislim, da to velja tudi za evropska mesta. Torej, nima smisla imeti nove zakonodaje. Dokler imamo zakonodajo, pa se ta ne izvaja v državah članicah. Predstavnik, predstavnik komisije je že spregovoril o portugalski, grči, danski in Belgiji. Mislim, da je bila danska in Belgija. Da so že izvedli sankcije Španija in Slovenija, pa so tudi na tej poti. Vendar pa sedaj še en poseben del zakonodaje o vodi. Občutek imam, tudi komisar se je zavezal našemu odboru, da bo skušal učinkovito izvajati zakonodajo, da bo to višja prednostna naloga kot do sedaj. Pa še vedno se mi zdi, da komisija ne stori dovolj, da ne pritiska dovolj na države članice, da bi izvajali zakonodajo. Rad bi več podatkov o tem in o korakih, da, zato da bi zagotovili, da bodo države članice izvajale to, kar so podpisali. Ja letzte Wortmeldung. Hvala lepa. Sedaj pa še Salvatore Tatarella. Grazie Presidente. Se si sostiene che una relazione. Hvala lepa. Torej, obstaja povezava med podnebnimi spremembami in pomankanjem vode. Zanima pa me, zakaj se EU osredotoča toliko na podnebne spremembe, zelo malo pa po drugi strani na pomankanje pitne vode. Upam, da bosta parlament in komisija si ogledala področje vode in mu namenila dovolj pozornosti, kajti živimo v svetu, ki je onesnažen. Potem pa tudi nimamo dovolj vode. Če ne bo dovolj vode, bomo imeli vojne ali pa bomo enostavno umrli. Tako da mislim, da ne namenjamo dovolj pozornosti tej temi. Govorili smo o varčevanju z vodo. Mnogi italijani tega še vedno ne poznajo. Varčevanje namreč še vedno ne varčuje z vodo. In mislim, da moramo v vsakodnevnem življenju, naprimer zjutraj, ko se brijemo in potem tudi proti koncu skozi vas dan, ali vemo, koliko vode smo porabili, koliko bi jo lahko privlačevali. Torej, morda bi lahko tudi sami kaj storili. Tudi gospodinstva bi morali vključiti, zato da ne bi trošili vode. Morda bi to bil zelo enostaven mehanizem, morda bi moralo biti obvezojoče, da bi tudi gospodinstva varčevala o tem moramo razmisliti. In uh, imeti moramo tudi drugačen pristop na ravni EU. Govorili ste o reformi SKP. Koliko vode porabimo v kmetijstvu? Če pa bi predrovali druge pridelke, bi morda lahko privačevali milijone, milijone litrov vode. Torej, To so vsa vprašanja, o katerih mora EU razmišljati. Ni smo si zadali dovolj ambicioznih nalog do sedaj. Ja, pljuč, eh, Hvala lepa. Komisija, slišali ste, kaj so dejali kolegi, sedaj pa prosim za odgovore. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Morda bom začel z vašim vprašanjem glede organizacije in lastnine zemljišč. To počnejo, to je v okviru občin v vaši državi. Naj ponovim, glede na to, kako je organizirano v državah članicah, je dobava pitne vode ali gre za javno ali zasebno podjetje ali javno zasebno podjetje, vse to je v domeni držav članic ali regij. To je člen 345 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Tu je izredno prepovedana intervencija zravni Evropske unije glede tega področja. Prejšnji teden smo imeli niz referendumov v Italiji. Eden od teh je spraševal tudi potem, ali si voljivci želijo privatizacije virov pitne vode ali naj, bi, naj bo to v javni domeni. Spet, torej ponavljam, to je legitimno vprašanje, o katerem se moramo pogovarjati. Se morajo pogovarjati pristojni organi v Italiji in eh, države članice, ne pa Brusel. Drugi element je, so seveda javna naročila. In tukaj pridemo na notranje interno podrovanje pogodb ali pa na outsourcing, najemanje drugih zonanih virov. Naj pojasnim, če bi Dunaj, moje mesto, spostavilo podjetje, ki bi bilo v lasti 95% mesta Dunaj in 5% moje lasti, potem pa bi pomislili o podelitvi pogodbe za upravljanje eh, z viri pitne vode, potem bi sodišče dejalo 5 odstotkov jaz in 95 odstotkov mesta Dunaj. To je še vedno javno-zasebno partnerstvo. Takšna je že sodna praksa sodišča. In bi to bil predmet javnih naročil. Mesto Dunaj bi torej moralo zaposliti tisoče novih administratorjev. Istočasno pa bi morali plačevati drugemu podjetju za storitve. To je torej vprašanje javnih naročil. Glede na to, da so pravila sedaj jasna, pa je seveda to pomembno, zato da vemo, kdo je odgovoren. Torej, država članica in regije morajo izbrati najboljšo možnost za njihove potrebe. V Evropi imamo tri tipe na splošno. Prvi je tak, da občine ali občine eh, torej, urejejo vse, kar se tiče viropitne vode. Potem druga možnost je, da uporabijo tudi zunanje ponudnike, javno zasebno partnerstvo in tretji tip, to je v Angliji in Walesu v tem trenutku, ne na škotskem in ne eh, v Severni Irski, kjer je zasebno lasništvo, da torej imajo javno podjetje, ki uporabljajo in eh, posredujejo vire pitne vode. In potem vprašanje gospoda Prodija. Podpiram njegovo mnenje da je potrebno reciklirati vodo. To bo ključni odgovor na pomankanje vode in sušo v prihodnjem. In komisija je v svojem sporočilu parlamentu in svetu glede suš in pomankanja vode že omenila pomen reciklaže. Naj dam primer, ko je politična volja že pomenila dobro prakso Cipr. V parlamentu se razpravlja o tem, da je cilj 100 odstotna reciklaža odpadne vode, da se torej ne bo voda izzivala v sredozemlje, da je potrebno reciklirati, ponovno uporabiti, privesti nazaj v potalnico ali pa uporabiti za namakanje. Celotna obala Cipra je obala z izjemo Lima Sola, tako da bi tako ubili dve muhi na en mah. Potem pa, kar se tiče še enega vprašanja gospoda Prodja in gospoda Davisa, da pretekle dejavnosti, industrijske, mestne, pa tudi kmetijske, so vodile do zbijanja tal. Ne samo tako, da je to vodilo do tega, da ni bilo več dovolj potalnice, pa tudi do tega, da je to spodbujalo erozijo in tako tudi poplave. Zato, kjerkoli je to že možno, se izogniti zbijanju tal in eh, uvesti vodo z novo potalnico, je to dobro. Spet ubijemo dve muhi na en mah. Seveda pa se strinjam z gospodom Davisom, da tukaj ne potrebujemo morda zakonodaje. To je dobra praksa. Vendar pa, kjer je to ustrezno, bi to lahko bilo tudi del direktive o vodi. In potem eh, tretji del, potencijal za vrčevanje z vodo. Komisija je v svojem sporočilu pomankanje vode in suši navedla dva vira, kjer lahko prihranimo. Prvo je namakanje v kmetijstvo, v nekaterih regijah, še prav posebno na jugu, kjer je pomankanje vode. povzroča 85 odstotkov in tudi več potrošnje vode. Druga pa je tudi puščanjem cevi, naprimer, ki so prestare in tukaj pride do 30-40 odstotnega 30-40 odstotne izgube vode. Če bi se tega lotili, bi lahko prihranili tudi veliko vode. In potem še pomisla je gospoda Langna. Komisija nikoli ne bo predlagala pristop eh, za vse, ki bo enak za vse. Ali gre za dvo odstotno ali 50 odstotno izgubo vode, pa bomo potem dejali, da je potrebno to zmanjšati za 80 do 90 odstotkov. Potrebno bo pristop ravnotežiti glede na potrebe in se glede, seveda tudi glede na to, koliko vode je na voljo v določeni regiji. Gospod McEwen, najboljše prakse in smernice. Ta dokument bi naj bil na voljo čez leto, prvi polovici leta 2012 in bi naj za cilj imeli tista področja, ki imajo težave s pitno vodo. Tukaj gre za bakteriološko kontaminacijo, glede na dogodke um, s kumaricami, kalčke ali karkoli je že bilo v Nemčiji. Vsi sedaj vemo, kaj je še jih okoli. Manj nevaren sev te bakterije je tudi odgovoren za predvsej težav s pitno vodo. Glede na razvoj tega dokumenta, skupaj s strokovnjaki in državami članicami in regijami, bomo skušali na ciljni način se ogledati tiste regije in občine, kjer imajo težave s pitno vodo. In skupaj s državami članicami in občinami bomo skušali najti rešitve. Reforma SKP, zelo dobro vprašanje. komisija je odločno zavezana temu, da bi navskrižna skladnost bila tudi na področju direktive o vodi del SKP-ja in to bi naj bil predpogoj za to, da lahko pridobite subvencije za določeno kmetijo. V nasprotju s prejšnjo SKP imamo sedaj določene varovalke in tako da bi jaz kot kmet vedel, kaj lahko storim in česa ne smem storiti, da bi izpolnjeval kriterije pred šestimi leti, je to bilo še nekoliko nejasno. Prav tako sem že omenil dejstvo, da komisija pri vrčevanju vode ne bo nikoli predlagala enakega pristopa za vse, Tako da je odgovor na vprašanje gospe Klas, ki je zadala zelo dobro vprašanje, kaj lahko storimo. Najti moramo torej rešitve, ki bodo razrešile težave v določenih razmerah in ne bodo ustvarjale novih. In potem še detergenti za pranje posode. Tukaj mislimo, da moramo se izogniti najbolj tistim detergentom, ki jih porabimo največ, ki imajo največ fosfatov, da bi to storili kar se da hitro in po drugi strani zavezati komisijo, da oceni razmere do leta 2015 in pripravi tudi predlog. Vem, da v parlamentu obstajajo predlogi, da bi sprejeli odločitev o phasing outov fosfatov pri detergentih za posodo? Odgovor je tak. Komisija se zaveda, da je kar nekaj držav, tudi 16 držav ZDA, že začelo z ukrepi na tem področju. Tako da je potrebno najti rešitve. Če pa prisluhnemo industriji detergentov, potem dobimo dva različna odgovora. odvisno je od tega, s kom se pogovarjate in ali obstajajo alternative. Dobro, torej, politični postopek bo gotovo prinesel rešitev. Komisija bo storila vse za to, da bi sprejeli odločitev, kar se da hitro. Gospod Davis je zastavil vprašanje, ali smo dovolj ambiciozni pri izvajanju direktiva o vodah. odgovor je seveda tak, da smo vedno lahko bolj ambiciozni. Vendar pa, če si gledam roke za notifikacijo, to je bil konec marca 2010. In dva meseca kasneje je začela komisija postopke o kršitvi, manj kot leto kasneje pa so prve štiri države od šestih, če bodo vse obtožene. Torej smo proti štirim državam že začeli s temi postopki. Lahko pa vidimo tudi, da je strategija izvajanja, ki smo jo razvili med eh, zainteresiranimi stranmi, nevladnimi organizacijami, komisijo in državami članicami, dobra, se 21 držav izpolnjuje zahteve tiste, ki pa niso upravile svojo nalogo, pa so že v postopku kršitve pred sodiščem in to bomo počeli tudi v prihodnje, če bo potrebno. In potem končno, kar se vprašanja gospoda Tatarele tiče, da, nedvomno, podnebne spremembe so gonilo za prihodnje upravljanje z vodo. In morda trenutna suša v severni, zahodni in srednji Evropi samo še izpostavlja pomen tega vzorec padavin se spreminja. Po eni strani vidimo, da to vodi do daljših sušnih obdobij, kajti poprečna količina padavin bo ostala v veliko primeru enaka, vendar pa bodo padale v drugih obdobjih. In to bo torej spremenilo vzorec. In to bo pomenilo morda tudi več poplav in več po drugi strani sušnih obdobij. To smo videli v zadnjih letih. kultura varčevanja z vodo. To bi moralo postati del našega vsakdana, pa ne samo v gospodinstvih. Naprimer, ko se tuširamo, prhamo ali pri drugi porabi vode. Potrebno se je pa pogledati tudi večje porabnike in tudi izgubo pri distribucije vode in pa seveda tudi kmetijstvo se je potrebno pogledati. Hvala lepa, komisija. Torej, tukaj imamo osnutek za vodno politiko, zelo obsežen za leto 2012 in ta tema igra pomembno vlogo tudi v našem odboru. Hvala lepa za danes. Tako sedaj pa še dve točki, preden pride komisar Dali ob 17.30, tako da imamo 40 minut za dve točke, tako da moramo biti hitrejši. Točka 5. Sprememba direktive glede uporabe stopen emisij za oskokolotečne traktorje. Salvatore Tatarela je naš strokovnjak za traktorje. Prosim. Grazie, presidente, sarò telegrafico. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom telegrafski, kratek, kajti ta odbor se je že večkrat ukvarjal s traktori. Pripravili smo predloge, ki smo jih poslali tudi drugim kolegom. Ta predlog je postavljen v obstoječi pravni okvir, ki se ni spremenjal. Gre za to, da zmanjšamo izpuste. Zakonodajalec v Evropi je dejal, da je treba emisije postopoma zniževati, zniževati škodljive emisije namreč. Zato so predvideni tudi ustrezni roki. V drugih dveh poročilih smo se ukvarjali s prožnostjo, fleksibilnostjo. Zakonodajalec je že predvidel vse možnosti to vrstne eh, fleksibilnosti, želeli pa smo povečati to fleksibilnost zaradi gospodarske krize, v kateri smo se našli. V ta namen smo uporabili določene parametre. Tukaj pa ne želimo povečevati fleksibilnosti, temveč želimo predstaviti začetek veljavnosti direktive in sicer stopnje 3b in 4. In še so preprostega razloga. Gre za zelo majhne traktorčke. Quasi un giocattolino. ne gre za velike normalne traktorje, ampak za mini traktorje, ki se proizvaja izključno za eh, evropski trg, gre za oskokolotečne traktorje, ki se uporabljajo predvsem v kmetijstvu južnih držav članic eh, Evropske unije. Tudi sistemi za naknadno obravnavo oziroma predelavo so zelo zapleteni. Nismo še našli sistema ki bi omogočil naknadno gradno tovrstnih eh, sistemov v traktorske motorje, tako da bi ti traktori lahko ustrezali določilom, ki veljajo za stopnjo 3B in 4. To trenutno ni mogoče. Gospodarstvo oziroma industrija je predlagala, da bi da teh stopenj 3 in 4 sploh ne bi uporabljali za to vrstne traktorje. Komisija je našla salomonsko rešitev, kot običajno, s katero bi se lahko strinjal. Komisija namreč eh, predlagala, da bi začetek veljavnosti stopen 3b in 4 odložili za tri leta, tako da bi industrija dobila dovolj časa, da se prilagodi tudi v tehničnem smislu, ker je namreč zatežavno vprašanje. Predlagamo, da bi leta 2014 ponovno preverili, kakšno je stanje tehnike. Tako da bomo videli, če bi lahko uvedli to stopnjo 3B in 4 ali pa ne. Hvala lepa, gospod Tarela. To je bilo kratko in jedrnato in jasno. Zdaj bi nas zanimalo, kaj pravi eh, komisija glede odložitve za 3 leta za 3B in 4. Holger Kramer se je kot prvi priglasil k besedi, dve minuti bi moralo zadoščati. No, tudi jaz lahko to telegrafsko povem. Vse skupaj eh, se zdi, kot da prihaja iz hudiče kuhinje. Če odložimo izvajanje določenega zakonodajnega akta, eh, poznam že odzive, ki bodo prihajali iz eh, tiste strani tam, kako grozno je to ampak eh, moramo paziti na to, da pri definiciji škodljivih snovi ne pretiravamo. Že pri necestni mobilni mehanizaciji smo že nekaj korigirali, kar smo v sami direktivi naredili narobe. Nekaj, kar smo si želeli, smo zapisali v zakonodajni akte in potem, ko je zadeva prišla v prakso, ni bila izvedljiva. Tukaj gre za mini eh, tržni segment, eh, gre za oskokolotečne traktorje, takoj pomislim na tele majhne traktorške, ki se morajo voziti po vinogradih eh, med trsi. In proizvajalci prihajajo k meni in pravijo, da že imajo določile glede izpustov, pri naslednjem koraku bomo pa v težavah, ker ti naslednji korak zahteva tehnologije, ki sicer so razpoložljive, vendar pa nimamo prostora za ugradno v teh malih eh, traktorjih in to lahko razumem. In to vidimo že tudi pri drugih zadevah, kot so veliki tovornjaki z Matijasom Grotem, smo se tam ukvarjali z eh, školili snovmi. Naknadna obdelava oziroma sistemi za naknadno obdelavo, ki se tja eh, vgrajujejo, so enako veliki kot sam motor. In rezultat pravzaprav ni omembe vreden če si pogledamo, koliko je velik ta tržni segment pri teh traktorjih, je, mislim, ne vem, koliko takšnih traktorjev se zgradi na leto v Evropi, ampak ni jih veliko. In če si pogledamo, koliko emisij proizvajajo ti traktorji in koliko bi bilo treba vložiti v uvajanje tehnologij, ki so potrebne za doseganje ciljev 3B4. Mislim, da je ta delež bistveno pod uh, dvemi odstotki in uh, Zato moramo razmišljati o ekonomičnosti celotnosti. Gre za stroške in tudi tehnične zmožnosti. Tako da mislim, da bi morali komisiji tukaj slediti. Sveda se bomo s to temo ponovno ukvarjali, kaj ti lahko sklepamo, da tudi čez tri leta, ko naj bi to začelo delovati eh, območje primerno za ugradnjo tovrstnih sistemov pri mini traktorjih tudi ne bo večji kot danes, tako da bo problem ostal. In eh, tehnične zahteve, ki so tukaj postavljene, pravzaprav niso izvedljive v praksi. Hvala lepa. Seveda ne smemo nikoli obupati, da bi bomo našli boljše tehnične rešitve. Z upanjem imamo opravka na celotnem področju varstva okolja, pa zajkot preden Holger pobegne, bi nekaj povedal, ker imam eh, lepo presenečenje. Zeleni si vedno pogledajo vsebino in se šele potem odločajo na osnovi vsebine, kaj storiti. In na tej stopni, to velja tudi za druge zadeve, tudi za necestno mehanizacijo, vidimo razloge za ta predlog. In prej smo bili proti, ampak tukaj vidimo razloge, zakaj je komisija to predlagala, tako da tokrat ne bomo zahtevali zavrnitve. Zato obžalujem, da je Holger uh, naredil svoje in potem po, sprižal ven. Uh, se bi ga lahko presenetil s tem, da povem, da ne bomo zavračali te spremembe. No, bom zelo kratek, ker vem, da se nam odi. Znam biti tudi zelo kratek. Uh, čeprav se tukaj nekoliko šalim s kolegom Holgerjem Kramerjem. In sicer ne vidimo nobenih eh, razlogov spreminjati predloga komisije. Kolega Tatarela, cenimo vaše delo, vendar pa menimo, da je to, kar eh, predlaga komisija, prav in eh, zato podpiramo komisijo tukaj, ne zavračamo ničesar. Ne vidimo pa razloga, da bi še nadalje odlagali te zadeve, kot predlaga gospod Tatarela. Torej, sledili bomo predlogu komisije in ne bomo zavrnili ta predlog, kar bo prav gotovo temu ali onemu tudi všeč. Ja, no ja, vedno znova nas tudi kaj preseneti in vedno znova se kaj novega naučimo. To je bilo zanimivo. Gospodu Kramerju bomo to povedali, ker se zdaj vrača. Tukaj nimam več nikogar na seznamu govornikov, gospod Renders iz komisije bi potem lahko nekaj povedal. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh. Naj izrazim zadovoljstvo, eh, kar zadeva delo vašega poročevalca gospoda Tatarile in tudi, ker zadeva njegov predlog, eh, menimo, da ima smisel, da preden sprejme dokončno odločitev od časa do časa, preverimo, kakšna je trenutna situacija. S tem prihajam nazaj k temu, kar je povedal gospod Kramer. Ko smo leta 2000 sprejeli direktivo, je bilo kar nekaj vprašanj glede tega, ali bodo določila tudi izvedljiva na področju oskokolotečnih traktorjev. Sredi tega smo v kratkem naredili revizijo. Tako da se strinjamo s tem, da je treba narediti še dodatni pregled, če bo to potrebno. Drugače pa vidimo, da tukaj vlada splošna podpora predlogu komisije. Hvala lepa. Ja, danke, herr Renders. Hvala lepa, gospod Renders. Rok za vložitev predlogov sprememb je 16. juni, to je že ta teden, do 12. Torej, kdo želi podati predloge sprememb, ki poročilo Tatarela, mora to storiti do 16. junija do 12. Zdaj smo pri točki 6. Gre za vprašanje javnih naročil, javnega naročanja in posodobitve tega področja. Naša poročevalka na tem področju je Osa Vestlund, ki je pripravila mnenje o katerem bomo zdaj govorili. Torej, prosim za uvod v to temo. Ja, jaz skal forsøke, her ordførende. Eh, offentlige upphandlinger... Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, Področje javnih naročil je zelo obsežno in upam, da bo do zadeve dobro izpeljane v posameznih državah članicah. Situacije so različne, okoliščine so različne v različnih državah članicah, ehm, zato je nekoliko težko vse skupaj obravnavati v enem mnenju. Sama sem mnenja potem, ko sem zbrala različna stališča, da je eh, čutiti omejoč karakter javnih eh, naročil. da bi lahko naredili več za okolje, kot eh, to počnemo s trenutnimi določili. Takrat, ko se pojavlja okolje, vsi mislijo, da bo to oteženo, zaradi tega se vsi tega, temu izogibajo, kar je škoda, zaradi tega, ker naj bi izboljšali varovanje okolja in tudi javno naročanje. Poročilo je pripravil odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov in uh, upam, da se bodo določene zadeve spremenile, tako kot predlaga pristojni odbor in sicer, da bo do naročniki tudi bolj upoštevali vidike varstva okolja. Eno najtežjih vprašanj je povezano s vprašanjem komisije glede tega, kaj menimo o obvezujočih, zavezujočih eh, določil kot eh, pripravljaka mnenja. Sem se lotila zadeve zelo previdno. Povezala sem se s poročevalci v senci in veliko veselje mi je bilo ugotoviti, da smo vsi mnenja, da ne bi smeli postavljati tovrstnih zahtev, ampak da bi morali določila oblikovati tako, da bo to pomenilo spodbudo, kako to storiti. Zato, da tudi ne bi postavljali premajhnih zahtev glede varstva okolja, bo treba razmisliti. Postavila bom predloge sprememb glede pete točke. In eh, še nekaj. Osredotočiti se moramo na stroške življenjskega cikla. Eh, to zadevo bo treba še bolje upoštevati. Tukaj ne smeti samo za stroške, temveč eh, tudi za vplive na okolje. Treba upoštevati tehnične specifikacije in pri ceni mora igrati določeno vlogo tudi življenjski cikl. Vključiti je treba celoten eh, proizvodni proces. Trenutno je tako, da upoštevamo samo en del javnega naročanja. Morali bi razmišljati tudi na proizvodnjo, na stroške dela in vse ostalo. Tudi tukaj bi morali marsikaj spremeniti, tako da bomo vključili celotni proizvodni proces. Mislim, da lahko to tudi podprete. In še ena zadeva, pogosto govorimo o teh eh, vročih eh, kostanjih, to so lokalno proizvedena živila v domovih za ustarele, v šolah eh, se ta tematika vedno znova pojavlja. Po sodni praksi Evropskega sodišča pa je to v nasprotju z pogodbo, tako da tega ne moremo spreminjati neposredno v direktivi. Meni pa, da bi morali direktivi upoštevati zahteve glede prevoza živil, kako Eh, prevoz eh, živil vpliva na podnebne spremembe. Kajti prihaja do absurdnih situacij, v katerih sploh ne moremo postavljati nekih zahtev, kajti izračun stroškov življenjskega cikla je zelo težaven ob upoštevanju ogličnega vtisa. Transport eh, izpusti ob eh, transportu bi morali upoštevati. Naprimer, če vzamemo kokoš, eh, ki se proizvaja 10 km stran, bistveno manj eh, vpliva, negativno vpliva na okolje kot kokoš, ki se priredi na tajskem. seveda imamo mogoče emisij tukaj več kot eh, v, na nizozemskem, mogoče več kot v Španiji, kjer imajo prostorejo. Tu so razlike, zato moramo upoštevati zahteve, ki so v skladu z prakso. Če bi nam uspelo ugotoviti, koliko izpustov CO2 prihaja iz prevoza, bi lahko videli, ali lahko to upoštevamo tudi pri eh, določilih eh, javnega naročanja. Tako, da bi se izognili popolnoma absurdnim situacijam. Ja, jaz tu ostanem, da, ok, venta po. No, s tem bi zaključila in se že veselim eh, vaših eh, odzivov. Danke, Hvala lepa, Asa javno naročanje predstavlja 18 odstotkov bruto domačega proizvoda. To se pravi, da veliko nabav poteka preko javnih naročil. In če bi sistem deloval vzdržno in trajnostno, bi lahko bil to vzgled tudi za zasebni sektor. Tako da gre za zelo pomembno temo. Tukaj imamo mnoge poročevalce v senci. Janoš Adel za ILS. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Danes je malce čuden dan, kajti pri točki 3 smo imeli drugačne vloge, drugače porazdeljene vloge. Tokrat sem jaz poročeval v senci in je poročeval gospod Veslund nekaj stvari bi dopolnil. Le redki vedo, da je v zeleni knjigi zapisanih 114 vprašanj, ki jih je postavila komisija. Samo majhen del teh vprašanj je povezan z zelenim sistemom javnega naročanja. Ostalo ne sodi v področje tega strokovnega odbora. Gospa Veslon ti je že povedala, zakaj je pomembno sprejeti nova pravila na področju javnih naročil. Mnogi to razlagajo tako in to se mi zdi zelo pomembno, da, v da smo sprejeli že strategijo EU 2020 in v njej to že napovedali na nek način, Eh, strateške cilje, ki smo se jih tam zastavili, lahko dosežemo samo, če postavimo nova pravila tudi za področje javnega naročanja. Poštevanje varstva okolja, očigovita raba energije, surovin, resursov in tako naprej. To so področja, ki bi jih morali upoštevati tudi pri javnem naročanju. Še naj ocenim delo poročevalke, posebno pripravljalke mnenja lahko povem, da ta osnutek podpiram. Naj podajem to, kar je bilo zapisano v 6. in 7. točki. To se ne bi podrobno spuščal, ker smo o tem že govorili. Je pa pomembno upoštevati stroške celotnega življenjskega cikla. Z tega se je treba nekaj naučiti in to upoštevati tudi pri javnih naročilih. Pomembno je, da pri javnih naročilih izberemo ponudbo, ki najbolj upošteva tudi okoljske vidike. Tukaj ne gre za najnižjo ceno, nujno za najnižje stroške, ampak treba je upoštevati tudi okoljske vidike. In še tri zadeve. Kje so eh, uj Iranja? Kot prvo moramo v novi direktivi ali uredbi zapisati, kaj Evropa pričakuje od nacionalne zakonodaje. Tukaj potrebujemo jasno ureditev. Kajti, če si bomo pustili prevelik manevrski prostor, potem bo do nekatere države članice direktivo dobro izvajale, druge pa ne moramo pa zagotoviti enotno izvajanje. In še nekaj, kar, na kar je opozorila gospa Veslun, je upoštevanje javnega interesa. Če je v javnem interesu uveljaviti okoljske vidike na področju javnega naročanja, moramo to izvesti v pravni poti. In če je nekdo že dobil neko naročilo v postopku javnega naročja in so okoljski faktori igrali pomembno vlogo pri tem javnem naročilu, potem bi morali po izvedbi naročila natančno preveriti v kolikšni meri so bili upoštevani ti okoljski vidiki. To sem želel podariti. Želel bi pa povedati tudi, da se načeloma strinjam z usmeritvijo tega mnenja. Hvala lepa. Naslednji je Kristjan Bucoj za Alden. Hvala lepa thank uh, Mrs. Westlund for her good work on this draft opinion, which contains a certain number of important points to which I fully subscribe. Slišali smo neke pomembnih točk, s katerimi se strinjamo, če želimo doseči politične cilje iz strategije EU 2020, sploh ko gre za gotovanje trajnostnega razvoja, je javno naročanje pomembno orodje za spodbujanje lokalnih oblasti za nakup uh, inovativnih okoljsko prijaznih eh, proizvodov upoštevati moramo tudi okoljske vidike, ko oddajemo javna naročila. S tem se strinjamo, imam pa manjši predlog, kar zadeva četrto točko, formulacija ni popolnoma jasna, ne razumemo, ali bi to morali biti del eh, kriterijev javnih naročil ali pa bi to moral biti del tehnične specifikacije in eh, izvajanja, določili glede izvajanja. Mogoče bi lahko počvako to pojasnila. Mogoče bi lahko bili okoljski kriteriji tudi dobri za spodbujanje inovacij, potem pa gre za eh, to, da moramo vključiti vsa javna naročila tudi okoljske faktorje. Eh, četrta točka je tukaj nasprotjo za sedmim točko. Pri določenih eh, projektih okoljski pliv ni relevanten, zato bi morali to upoštevati samo tam, kjer je to primerno, ne pri vseh naročili, drugače pa se strinjam za poročevalko da uporabljamo kriterije najnižje cene, če okoljski faktor ni relevanten, če je bilo to že upoštevano pri tehničnih specifikacijah. Prav tako mislim, da bi morali upoštevati stroške življenjskega cikla, ko določamo ekonomsko najprimernejšo ponudbo, kot je poročevalko povedala v šesti točki, je to Eh, zaželjeno, ne pa obvezno. Mislim, da bi lahko razpravljali tudi o tem, da bi bilo to obvezujoče. Upoštevanje stroškov življenjskega cikla je iz okoljskega vidika eh, potrebno zaradi tega, ker bi s tem izboljšali kriterije. Eh, komisija bi morala predlagati metodologijo za izračun naj, najboljši izračun stroškov življenjskega cikla, zato da bi si lahko naročniki izbrali najboljšo ponudbo. Treba pa je zagotoviti tudi konvergenco med javnim naročanjem in okoljskimi cilji, pri čemer ne smemo pozabiti na konkurenčnost, tako da moramo najti pravo ravnovesje in paziti na to, da ne bomo ogrožali konkurenčnosti. Prav tako moramo zagotoviti, da to, kar bomo predlagali, ne bo otežilo situacijo za mala in srednja podjetja, kar bi bilo v nasprotju z našimi cilji, ki smo jih zapisali v zakonu o enotnem trgu. Hvala lepa. Brez mikrofona govori gospod predsednik. Hvala lepa. Gospa Evans. To je pomembna zadeva in posodobitev pravil nam omogoča zagotavljanje trajnostnega razvoja gospodarstva Evropske unije, kot je povedala gospa Veslund. Smo že imeli sestanek in tukaj smo dosegli visoko stopnjo soglasja. Zelo pozdravljam eh, mnenje poročevalke in lahko se z večino zadevami strinjam, tako kot eh, predgovorniki. Popolnoma podpiram to, da bi morali v vseh javnih naročilih upoštevati okoljski faktor. Vprašanje pa je, katere kvote bi morali biti zavezujoče. Ampak eh, včasih to ni bi bilo praktično izvedljivo in bi dosegli nasprotno, kot si želimo, tako da bi bilo v interesu naročnikov, da ne pridejo do kvote. Kriteriji najnižje cene bi morali poštevati samo, če okoljski faktori niso relevantni v tem primeru lahko obvelja kot glavni kriterij najnižja cena. Na veliki večini se strinjam, vendar pa upam, tako kot plačevalka, da bomo lahko našli pot za to, da bomo spodbujali lokalno gospodarstvo z javnimi naročili tako in tako prispevali ne le k razvoju lokalnih skupnosti, ampak tudi zagotovili trajnostni razvoj v Belso v mojem volilnem okraju. Eh, polovico javni naročniki kupijo na lokalnem eh, trgu, je pa to problematično zaradi člena 101 iz eh, pogodbe. Na vsak način spodbujamo za zaposlovanje lokalnega prebivalstva, kupovanje lokalne hrane, v šolah, eh, domovih in tako naprej. Tako da bomo predlagali določene predloge sprememb, ki naj bi to omogočili. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Evans. Marina Janakodakis. Um, hvala. Rada bi čestitela prčevalki. Mislim, da je predstavila dobro pot naprej, tako da bomo podprli večino poročila. Imamo pa nekaj predlogov sprememb po prvi vrsti in začela bom tega stali, iz tega stališča, da morajo interesi držav članic služiti dobremu EU in okolju. In zato moramo tudi to upoštevati, želimo biti uspešni pri tem. Strijem se tudi z liberalno kolegico, ki je govorila pred mano, oziroma z liberalnim kolegom, ki tukaj pred mano sedi, da je to direktiva o notranjem trgu. Zato ne smemo pozabiti na to, da moramo poštevati ne le okolje, temveč tudi podjetja, če želimo, da bo to delovalo. Mi tukaj sodelujemo tako, da spoštujemo stališča držav članic. To je naš prvi interes. Okoljski pomisleki ki so bili omenjeni, so navedeni v sedmem odstavku, pa niso edini pomislek, tako da bomo morali biti prilagodljivi v svojem pristopu. Naše mnenje je, da bi politika morala biti takšna, da je bolj fleksibilna glede določene cilja. In če bomo imeli obvezne cilje, potem bomo s tem omejili samo delovanje le te. In še eno stvar smo dodali mi svoje strani, to je, da moramo spodbujati MSP-je, tako da bodo delali, zato da bi si pridobili te pogodbe in da jih bodo to izvajali, tako da bodo poštevali tudi okoljsko metodo. Tako, eh, malo smo to prilagodili, sicer pa splošno podpiramo poročilo. Hvala. Hvala lepa, Sabine Vils. Ja, danke. Ich möchte mich auch erstmal bei der Berichterstatterin. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil na poročevalki za dobro pripravljeno mnenje izdatke za javno naročila predstavljajo 16 odstotkov evropskega bruto notranjega proizvoda, 13 milijard evrov, kar pomeni, da ima Evropska unija ogromne možnosti zmanjšanja netrajnostnih praks. Evropska unija pa ima s tem v rokah tudi instrument, ki omogoča, da na skoraj vsakem področju gospodarstva uvaja okolje prijazne tehnologije. Če si pogledam zeleno knjigo, vidim, da manjkajo eh, ključna področja, ki so samo omenjena, zato podpiram poročevalko eh, pri njenem dobrem osnutku mnenja. Zelo pomembno je, naprimer, na področju boja proti podnebnim spremembah, eh, da pri javnih naročilih ne gledamo samo na najogodnejšo ceno. Eh, kriterije je treba izboljšati v tem smislu, da upoštevamo celotni življenjski cikl z vsemi vplivi na ljudi in okolje, kot je omenila tudi gospa Veslond, kot eh, upravičeno navaja poročevalka, je naloga Evropske unije tudi v tem, da predstavi pozitivne učinke okoljskih dejavnikov. Tukaj bi morala Evropska unija sprijeti zavezujoče zahteve, ker gre predvsem za dolgoročne prednosti. Kot vemo, je politikom zelo težko. Uh, se odpovedati kratkoročnim uspehom na račun dolgoročnim eh, ciljem. To je vidika, vidik, ki ga je treba upoštevati. Drugi vidik je cena delovne sile, cena dela. Eh, zaostreni pogoji vodijo do kritične situacije v mnogih podjetjih, zato bi Evropska unija tudi tukaj morala izkoristiti svoje pristojnosti in eh, vplivati na sklepanje tarifnih eh, pogod, kar bi moral biti, po, kar bi moral biti pogoj za oddajo javnega naročila. Upam, da bomo lahko pripravili dobro eh, mnenje in upajmo, da bo nekaj od njega ostalo tudi eh, potem, ko bodo vsi ostali odeleženi odbori upravili svoje delo. Hvala lepa. Še dva govornika. Sofijo Kni, prva. Hvala, dragi kolege. Na kratko, veliko je bilo že rečenega, tega, kar sem želela tudi sama povedati, tako da bi rada še enkrat povdarila to, da cenim delo, ki ga je opravila poročevalka pri tem poročilu oziroma pripravljalka mnenja. Javna naročila predstavljajo 18 odstotkov BDP-ja, tako da je to res eh, zelo pomembna problematika. In da To je točka, ki je bistvenega pomena, čeprav je to direktiva notranjega trga, eh, bo mogoče ne spada direktno v, naš, v naše pristojnosti, ampak kljub temu eh, gre tukaj za velika javna naročila, ki so bila nastirana na polskem in eh, jih je dobilo kitajsko podjetje. Šlo je za izgradnjo avtoceste s pomočjo evropskih sredstev. Tako da, glede tega moramo dobiti strezne podatke in biti osveščeni, kajti Kitajci danes dobivajo posle pri nas na takšen način, čeprav nobena, nobeno evropsko podjetje ne more sodelovati pri kitajskih javnih naročilih. Tako da moramo dobiti neka zagotovila, da bodo te etape oziroma te države, naprimer Kitajska, imela tudi to voljo in pripravljenost, da bodo želela izpolniti tudi naša pričakovanja in naše cilje na področju okolja. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, Pilar Ajuzo, kot zadnja govornica. Ne, a za Vestlon potem. Prosim za sklepne opombe. Hvala lepa. Komisar Dali je že tukaj, tako da bom res kratka. Rada bi pozdravila vse tisto, kar je bilo rečeno. Mislim, da bomo lahko sestavili dobro mnenje. Vsi kolegi so predstavili svoje prispevke, prispevke. Glede četrtega odstavka, v Šveščini je to jasno, da piše, da bo, bi okoljske pomisleki morali vključiti v vsa javna naročila. Mogoče v angleščini to ni dovolj jasno zapisano, v angleški različici. In potem nadaljevanje četrtega odstavka. Tam poskušamo pač reči, da ali bi morali imeti okoljske pogoje, ki bi jih zapisali v tehnične specifikacije, ali pa bi morali uporabiti okoljski vidik kot vidik za podelitev oziroma merilo za podelitev pogodbe. Ne samo, ampak tudi. In to sem si je želel doseči v tej točki. Mogoče bi to drugače zapisala, da bo bolj jasno. Hvala lepa. Ja, Ja, hvala lepa. No, za Vestlund. Šlo je za posodobitev javnega naročanja z vidika našega odbora. Potrebuje več eh, trajnosti, vzdržnosti pri nabavi proizvodov in storitev. Rok za vložitev predlogov sprememb je 16. juni do 12. ure. Kdor torej želi še vložiti kak predlog spremembe, ima čas do 16. junija. Torej, kolegice in kolegi, pozdravljam komitej Konfindustrija iz Italije med nami. Prisrčno pozdravljeni imajo svojo letno skupščino v Bruslju. Veseli nas, da ste se odeležili naše seje. Ogledali si boste en kratek izseček iz dolgega dnevnega reda odbora, seje odbora za okolje in varstvo potrošnikov. Zdaj smo pa pri temi o kateri bomo govorili sedaj in sicer pri tem bi pozdravil komisarja Johna Dalija, komisarja pristojnega za zdravje. Govorili bomo o temi, ki se nas je močno dotaknila v zadnjih tednih. Gre za povzročitelja, ki ga skratica imenujemo EHEC, gre za interhemoragično in širih okoli, ki se je našla v Nemčiji in tudi v mnogih drugih državah članicah in tam povzročila veliko problemov in tudi veliko škode, tudi v delih je kmetijstva. Prejšnji teden smo že imeli priložnost o tem temi govoriti v Štrasburu. Zdaj bomo videli, kakšna je situacija danes v torek, potem, ko so pregorele skoraj vse žice prejšnji teden. Lani smo imeli H1N1, tako imenovano prašičjo gripo, ki je mobilizirala evropsko javnost. Letos pa imamo EHEC. Tole bakterijo. In tukaj vidimo, kako mali pomeni imajo meje zadeve. En, dva preskočijo v drugo državo takoj vplivajo na dojemanje državljanov, tudi preko poročanja medijev. Pri zadetenju gospodarske panoge so lahko tudi hudo prizadete, če zadeve ne upravljamo na optimalni način. Prejšnji teden so mnogi kolegi v Štrasboru govorili o komunikacijskem kaosu. V Nemčiji imamo zvezdni sistem z 16 državami oziroma deželami, zvezdnimi deželami, ki imajo tudi svoje sisteme. Imamo nacionalno raven, potem imamo še evropsko raven. Tukaj v parlamentu si seveda vedno prizadevamo za to, da bi čim prej ukrepali in čim prej razjasnili zadeve v interesu ljudi, pa tudi v interesu prizadetih eh, gospodarskih panog. Gospod komisar, zdaj predajem besedo vam. Prosimo vas za poročilo eh, z vidika komisije. Kaj se lahko iz tega naučimo? Imamo agencijo v Štokholmu za boj eh, proti epidemijam in na eh, to vrstnim okužbam. Kaj se torej mora spremeniti, da ne bomo porabili 3-4 tedne za to, da bomo našli vzrok, izvor, odkot prihaja ta okužba in da se ustrezno odzovemo na vprašanje državljanov. Beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani. Zelo sem hvaležen za to priložnost, da lahko obvestim odbor o zadnjih dogodkih v odnosu glede izbruha E. coli na podlagi oziroma kot nadaljevanje so moje izjave na plenarnem sedanju prejšnji teden. Vse nas zelo skrbi eh, veliko število smrtnih žrtev te bolezni, ki izhaja iz te epidemije. Eh, iz te epidemije. Naj ponovno izrazim sožalje vsem tistim, ki trpijo zaradi tega. Situacija se še naprej razvija. Sedaj imamo 3373 primerov uh, oboleli s toksinom šigel, tudi uh, po vsem svetu in 13 ljudi ima zelo resne komplikacije. Na podlagi zadnjih informacij je ta izbruh povzročil 35 smrtnih žrtev v Nemčiji in enega na švedskem. Nažalost bomo videli še nove primere, smrtne primere, kajti inkubacijsko obdobje te bolezni je pač toliko dolgo in zdravljenje mogoče ni bilo dovolj učinkovito, da bi rešili tiste, ki jih je najbolj prizadela ta bolezen. Epicenter te bolezni je še vedno območje okoli Hamburga v severni Nemčiji. Večino primerov izven Nemčije se nanaša na ne državljane Nemčije, ki potujejo oziroma osebe, ki so obiskale Nemčijo in pa to območje v Nemčiji. Naj sedaj razložim, kaj počne komisija v boju proti temu izbruhu. Najprej smo tako aktivirali vse naše mreže, ki so pristojne za obvladovanje kriznih primerov, ko smo dobili prvo vestilo iz Nemčije 22. maja. Mreže so vsakodnevnem stiku in omogočajo pravočasno zmanjavo informacij, ki, podla, ki so podlaga za hitro okrepanje. Komisija ima skoraj da vsak dan sestanke z javnimi zdravstvenimi organi in organi za varno hrano v država članicah. Tam se pogovarjamo o razvoju izbruha. Ukrepe, ki smo jih sprejeli za prečevanje širjenja okužb in pa zdravljenje obolelih. Sistem zgodnega obveščanja odzivanja ter sistem hitrega obveščanja za živila in krmo sta zagotovila oziroma zagotavljata trdno podlago za izmenjavo informacij. Drugič, Prosili smo Evropski centr za preprečevanje in nadzor bolezni, da sprejme oziroma začne z znanstvenimi ocenami, ki se neprestano spreminjajo, s tem, ko se tudi situacija spreminja. ECDC je tudi razvil skupaj z Evropsko eh, agencijo za varno hrano na svete in pa ukrepe za preventivo, ki smo jih naslovili na javnost. Ti nasveti so na voljo v vseh uradnih jezikih na spletni strani komisije. Mi smo prosili ECDC, da tako izpostavi platformo za izmenjavo najboljših praks pri zdravljenju, ki vključuje tako države članice, kot tudi profesionalno oziroma poklicno združenje. Komisija je tudi prosila EFSO, da zagotovi nujen nasvet glede vrste vprašanj, naprimer eh, odkrivanja in odpravljanja kontaminacije pri sveže zelenjavi in možna tveganja ter ukrepe za oblažitev. EFSA je že podala te nasvete kar v nekaj dneh in en izmed glavnih priporočil je, da zagotovimo najboljšo možno higieno v celotni verigi. EFSA je tudi podala celovit pregled glede serotipa nič ena, nič štiri, ki je že bil izoliran v prejšnjih letih. Eh, to je bilo možno zaradi stalnega spremljanja trendov eh, teh patogenov, bili, kar je bilo vedeno leta 2003 v vseh državah članicah. In ne nazadnje, pomoč strokovnjakov EFSE, eh, ki smo jo uvedli pred desetimi dnevi in, bilo, in, in, in ki sodelujejo pri. Um, razvoju te pedagogije v Nemčiji, je že pomagala, da smo odkrili, da so dejansko bili kalčki tisti, ki so bili v izvoru tega izbruha. Prejšnji teden sem bil na obisku v Rimu in tam so uspeli v rekordno hitrem času razviti metodologijo, ki je zmanjšala čas, ki je potreben za odkrivanje bakterije E. coli na hrani iz 6 dni na 48 ur. Naj še podarim, kako pomembno je dojemanje javnosti. Komisija vsak dan sestavlja nova obvestila, ki jih eh, deli z mrežo za obveščanje in organi za varno hrano. Komisija v vse čas redno objavlja in eh, posodablja tudi spetno stran zvezi s tem vse bi pozval, da podpremo te sporočile, ki temeljijo na znanstvenih podatkih, tako da bi zmanjšali neopravičene strahove pri javnosti in da bi tudi uskladili in okrepili skupno prizadevanja. Vsi člani eh, morate vedeti, da komisija skupaj s svojimi agencijami še naprej zelo trdo dela v sodelovanju z nacionalnimi ministrstvi za zdravje in varno hrano pri uh, omejitvi tega izbruha. V nedeljo 5.6 strokovnjaki uh, iz uh, sistema za hitrega obveščanja za živila in hrmo so šli v Nemčijo in tam sodelujejo pri razvoju te epidemiologije in izvajajo preiskave za pre odkrivanje vira. 6. 6. je potekala razprava o tem na mini, med ministri za zdravje. Takrat sem prosil Nemčijo, da spremijo strezne okrepe, tako da bi čim prej odkrili zvor Eh, tega izbruha in da bi omejili infekcijo. Poleg tega pa, da bi tudi našli, so, kakšni so vzroki uh, uh, za kontaminacijo oziroma okužbo in da bi le te hitro odpravili. Potem sem sodeloval na plenarnem zasedanju parlamenta, kjer sem podaril, kako močno se moramo sredotočiti na to, da najdemo vzrok oziroma izvor okužbe. Uh, Takrat sem tudi jasno povedal, da moramo vsa sporočila širok, širši javnosti, pa naj se ta bodo sporočila od strokovnjakov ali politične eh, srednje, da mora biti takšna temeljita na, temeljijo na znanstvenih podatkih, tako da ne bo neopravičeno prihajalo do določenih strahov. Uh, Istočasno sem tudi potem takrat obvestil eh, ministre v Luksemburgu, ki so tudi razpravljali o tej temi in o finančnih posledicah te, izbruha te bolezni. V sredo 8.6. sem sodeloval na sestanku nemškega ministra oziroma ministrov Eh, za zdravje in kmetijstvo. Udeleženi so bili tudi ministri vseh zvezdnih dežel in tam sem podal, kako pomembno je, da sodelujejo eh, vse različni organi, da zagotovimo ustrezno koordinacijo in da imamo takšne informacije, ki temeljijo na dokazih. In potem smo že krk malo na podlagi teh znanstvenih dokazov dobili podatke. Nemški organi so povedali, lahko povežejo kmetijo, ki proizvaja več vrst um, kalčkov, s temi okužbami, uh, kjer so po, torej, posamezni potrošniki uživali te kalčke in potem zboleli. In tako so potem nemški organi že objavili, da uh, so s pomočjo uh, testiran lahko odkrili ta uh, sev nič ena nič štiri, ki je odkril za. Eh, izbruh te bolezni in da so tega odkrili v kalčkih soje na kmetiji. Prepričan sem, da se mi boste vsi člani pridružili pri pozdravljanju tega zelo pomembnega razvoja dogodkov. Sedaj vsi vemo, kaj je bil vzrok za to okužbo in epidemiološke ugotovitve temelijo na uh, laboratorijskih dokazih. Seveda bomo še naprej delali na tem, tako da bomo dobili polno sliko vseh povezav med tistimi, ki so zboleli, posameznimi restauracijami in to kmetijo v Nemčiji. V prihodnih dneh se bomo osredotočili na to, kako je ta specifičen sev nič ena nič štiri, dejansko kako je sploh prišel v samo verigo. Kot sem že prepovedal, komisija bo s pomočjo držav članic in skupaj z njimi povzela lekcije o tem, kako bi lahko še okrepili uporabo svojih sistemov obveščanja in odzivanja. Pomembno je, da nacionalni organi ne hitijo pri tem, ko naprimer obveščajo o vzroki za okužbe, razen če ti resnično temenijo na robustnih dokazih. Pazljivi moramo biti, ne smemo širiti neopravičenih strahov med prebivalstvom v Evropi in ustvarjati težav proizvajalcem hrane, ki proizvajajo eh, in prodajajo te proizvode v EU in izven EU. Ta izbruh kaže, kako pomembno je, da vse države članice natančno in podrobno preučijo možne eh, vzroke za in pa eh, izvore za izbruh takšne okužbe. In pri tem seveda pa, kot sem že prej povedal, tudi v parlamentu, moramo tudi zagotoviti, da bomo v vseh svojih reakcijah ne bomo imeli tega strahu in da se ne bomo bali sprejemati odločitev, ki jih pač moramo sprejeti, zato da zaščitimo svoje državljane. Če nam bo to uspelo, potem se bomo lahko naučili iz lekcij iz te krize. Lahko bomo tudi izboljšali delovanje svojih sistemov. Usklajevanje in jasno obvešče, obveščanje. To mora biti v osrčju naše zmožnosti, da bomo učinkovito ravnali v takšnih primerjih. Tudi mi se moramo glede tega nekaj naučiti. Preden bom zaključil, pa bi rad povedal, da me seveda skrbi prepoved določenih proizvodov, prepoved prodaje določenih proizvodov. Naj še enkrat povdarim, izbruh je omejen na območje okoli Hamburga, tako ni od danes naprej res nobenega razloga, da bi kdorkoli sprejemal ukrepe na evropski ravni z sistem. Glede na to, da smo sedaj odkrili izvor, se nam zdi, da je prepoved prodaje kakšne, kakšnega koli proizvoda nesorazmerna. Službe komisije zelo trdo delajo, da bi izvajale politični dogovor, ki bi bil sprejet v petek 10.6. med predsednikom Borozom in ruskim predsednikom Dimitrijem Medvedjevem na vrhu EU-Rusija v uh, Rusiji. Ta sporozum, ki je zagotovil odpravo prepovedi uvoza določenih proizvodov, tudi uvaja določena jamstva. Takoj, ko smo dosegli ta dogovor, je Evropska komisija in njene službe posredovala konkretni predlog ruskim pristojnim organom. Danes so ruski organi ob, nas obvestili, da po njihovem mnenju predlog komisije ne spada v okvir političnega dogovora med Barozom in Medvedjevem glede na to, da smo dobili pozitivne laboratorijske rezultate o sojnih kačkih med koncem tedna, glede na daljne povezave z izbruhom bolezni, se komisiji zdi, da njen predlog spada v področje eh, dogovora med Barozom in Medvedjevem. Komisija se tako veseli ponovnega pregleda eh, tega predloga strani ruskih organov, tako da bi ponovno lahko zagotovili uvoz teh proizvodov v Rusijo oziroma izvoz v Rusijo. Uh, Poleg tega bi rad podaril, da ima ta kriza veliko pliv na kmete, zlasti proizvajalce eh, zelenjave. Zato zelo tesno sodelujem s komisarjem Čolosom, ker želimo rešiti probleme, eh, zaradi katerih trpijo proizvajalci zelenjave. Komisija tesno sodeluje z državami članicami z enim skupnim ciljem, da končno čim prej rešimo ta izbruh bolezni. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, komisar Dali, za to predstavitev trenutnega stanja danes v torek 14.6. Vidimo, da ste bili zelo zaposleni v teh zadnjih dnevih. Predstavili ste nam vaš, oziroma svoj urnik o tem, kako ste delovali v teh zadnjih dneh. Sedaj bomo ponovno razpravljali s člani našega odbora. Um, Tako prehajam na nemščino. Dejali ste, da ne smemo prehitro sporočati javnosti. Vendar pa morda so to pobožne želje, kajti gotovo se zastavlja vprašanje pristojnosti. Kdo naj obvešča javnost? Vsak ima laboratorij ali imamo v EU morda usklajevanje tudi s pristojnimi organi za komuniciranje z javnostjo. To je vprašanje, o katerem smo govorili tudi v Strasburu. Nismo ZDA. ZDA imajo organ za epidemije. Ne vem, ali bi mi morali ukrepiti agencijo v Stokholmu, da bi morda imeli kaj podobnega. In ali bi tako tukaj potrebovali več Evrope. Danes je najnovejše dognanje, da je morda seme za te kalčke bil vir in da je podjetje, ki je kupilo to seme, torej sprožilo to epidemijo. Ne vemo pa, odkot je to seme prišlo iz EU, izven EU, iz Afrike. In potem je še vprašanje sledljivosti semena, pa tudi živil to je tema tudi zakonodaje, o katerem pravkar razpravljamo v trialogu. Gre za torej obveščanje o živilih, kaj vemo o živilih, ki jih kupujemo in ki jih jemo. Kmetijski ministri bodo poskrbeli za očkodnine kmetom, to je njihovo področje in reakcija Rusije kaže, kako občutljive so takšne zadeve. Kako so se nesorazmerno odzvali in so prepovedali vsa živila iz EU. To je gotovo bilo pretiravanje. Ampak, seveda, moramo reči, da je pač vlada v Moskvi želja poskrbeti za zdravje svojih ljudi in zato sprejela tako odločitev. Vendar pa potem lahko vidimo, kako torej povezani smo znotraj EU, pa tudi izven globalno pri vprašanjih živil. To je bomba, ki rada eksplodira in povzroča stransko škodo. Tako precej javljam besedi. Pilar Ajusa je prva. Marija Estepide. Muchas gracias, señor presidente, in muchísimas gracias, señor komisario. Por... Hvala lepa. Rada bi se zahvalila komisarju za vašo predstavitev. Pripričana sem, da vse službe komisije zelo trdo delajo in da tudi vi, dva s komisarjem Čolosom, trdo delate na tej temi. Seveda bomo morali nadaljevati s preiskavami in poskušati moramo nati, kako je dejansko ta bakterija ekoli prišla v samo seme kajti E. coli ni patogen, ki bi sicer napadal zelenjavo, tako da je nekako pač se moral v procesu ravnanja semeni ali ne vem, mogoče kako so ravnali s samim predelkom, da se je znašel tam. To moramo gotoviti in potem ukrepati. Rekli ste, da ne smemo stvari po nepotrebnem uh, vzpostavljati nekega strahu in ekonomskih problemov, ampak to se je že zgodilo v družbi prejšnji teden v restauraciji eh, Sveta Evrope, to je poleg stavbe Evropskega parlamenta, je bila oznaka, ker je pisalo ni španskih proizvodov. Torej ne, ne strežemo španskih proizvodov. Toliko o tem, kako, kakšen alarm smo ustvarili s tem. Seveda pa moramo se vsi iz tega nekaj naučiti. Naučiti se moramo iz tega, kaj se je zgodilo in zavedati se moramo, da je to previdnostno načelo nekaj, kar moramo ponovno opredeliti. Ne moremo govoriti o previdnostnem načelu, potem pa izdajati izjave, ki so preuranjene in podane prehitro. Mislim, da bomo morali tudi pogledati uredbo 16.2.2011 tako da bomo morali prepoznati tiste, ki so odgovorni na vsaki fazi o vseh posameznih členih verige, kajti ta uh, opozorila za zdravje, to ni nekaj, kar bi lahko uporabljali za izgovore, da uviramo trgovino. To pa se je zgodilo. Zato moramo imeti proces oziroma postopek, s katerim bomo nadomestili škodo, ki je bila povzročena. Seveda bomo morali tudi najti nekega sogovornika pri državah članicah za to področje, kajti to, kar se je zgodilo tukaj, se ne sme nikoli več zgoditi. To je bil res prav nesrečen dogodek, ampak naj saj služi nekemu namenu, da se bomo vsi nekaj iz tega naučili in spremenili tisto, kar moramo spremeniti, tako da se to ne bo ponovilo. Enkrat za vselej moramo zagotoviti to, da bomo zaključili neke preiskave, kajti seveda ko bo to konec in mimo, moramo vsi verjeti, kaj lahko storimo glede sledljivosti. Odkriti moramo, kako je bakterija E. coli prišla tja. Vemo, za kateri sev gre in v literaturi ga poznamo že več kot 15 let, tako da moramo odkriti, kako je dejansko prišel tja. Hvala. Hvala lepa, gospa Juso. Včasih je težko najti vir, to je kot iskati iglo v senu kajti imamo zelo veliko živil. Seveda to ni enostavno. In prvi sum je bil napačen, to je povzročilo veliko škode. Kumaram iz Španije, žal je to bila popolnoma napačna sled. Gotovo je bila izdana v dobri veri, vendar pa ni bila pravilna. To je bilo slabo. Peter Lize, Ja, dank, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, komisar Dali, da ste prišli tudi k nam v odbor. Imeli smo že dobro razpravo prejšnji teden z vami. Izredno bi se vam rad zahvalil, da ste na začetku vodnih izjav spregovorili tudi o zelo veliko obolelih in žal tudi 36 mrtvih. Kajti nasprotju z drugimi škandali, o katerimi govorimo, tudi o škandalu z dioksinom. Na začetku leta imamo tukaj tudi smrtne žrtve. Običajno gre za pomisleke, za strahove, za preventivo. Tukaj pa imamo tudi smrtne žrtve, torej zaradi te epidemije. In gotovo je bilo predvsej napak, to sem že prejšnji teden dejal, naprimer hamburški organi so najprej obvestili javnost o španskih kumaricah, potem pa po precej urah kasneje še Evropsko komisijo in ostale države članice. Tega ne moremo sprejeti, to ni sprejemljivo, to je potrebno še preučiti in nisem pripričan, ali bi bolj usklajen pristop vodil do tega, da bi res hitreje odkrili vir. Po drugi strani pa bi rad opozoril pred tem, da bi sedaj dejali, da lahko podamo informacijo javnosti zgolj takrat, ko je 100-odstotno preverjena. Pozimimo nasproten primer. Tukaj smo torej imeli ekoli na kumaricah, vendar pa ne tisti sev, ki je povzročil epidemijo. Domnevamo, da bi se sum potrdil in bi čakali tri dni do končnega rezultata in bi šele takrat sporočili javnosti. Kateri politik bi to preživel, če bi torej dnevno imeli nove obolele na, v bolnišnicah? in bi imeli že 35 smrtnih žrtev, komisar je dejal, da jih bo verjetno še več, torej, da bi zadrževali dognanja tri dni, tega tudi ne smemo dopustiti, moramo pa se držati kanalov obveščanja, tako da bomo potem seveda čim hitreje našli pravi vzrok. Mislim, da če obstaja sum, ki je bil potrjen v laboratoriju, pa če to ni stotstotno potrjeno, da potem ne gremo v javnost. To moramo biti previdni pri tem. In potem na kratko, še zadnja točka, tem antibiotiki to ni ustrezno, kajti s tem bi bolezen samo še poslabšali. Naslednji teden, čez dva tedna ali naslednje leto pa se lahko pojavi podobna epidemija. Eh, tudi, ko bo šlo za bakterijo, naprimer, ki bo rezistentna na veliko večino antibiotikov in ne bo možna obravnava in eh, torej obdelava z antibiotiki. In zato je že parlament sprejel resolucijo o antibiotikih in eh, odpornost na antibiotike in rad bi vprašal komisijo, kako daleč je pri tej temi odpornosti na antibiotike. Hvala lepa. Ajkut. Hvala, hvala tudi komisarju, da ste nas obvestili. Sedaj po enem tednu od plenarnega zasedanja v Strasburu. No, na enem začetku začnem tam, ko ste rekli, da se moramo naučiti tudi lekcije samega komunizma. Pomembno. Zelo enostavno je kritizirati, da je izvor te bakterije, pač da, da tega nismo dovolj hitro naj, našli ampak tukaj se moram strijati s predsednikom, da je to enako, kot če bi iskali iglo seno in prepričan sem, da so se vsi zelo trudili, da bi to čim prej našli. Ampak pri tem, ko pa to počnemo, pa je bistveno obveščanje. Vemo, da je zelo težko najti izv izvir, ampak med tem, ko to počnemo, pa je ravno obveščanje ključnega pomena, da preprečimo panike, ki ni potrebna. Hkrati pa seveda mogoče ne obveščamo takrat, ko je to potrebno. Tako da se strinjam z gospodom Lizajem in rečemo, če bi naprimer staro kroko obrnili in rekli, mogoče pa je bil ta vir na kumarah, potem pa bi morali jih obvestiti ljudi, zaenkrat tega ne uživajte. Mogoče ni bilo pametno, da smo kar takoj že rekli, iz katere države to izhaja. To je bilo nepotrebno, lahko bi rekli kumare v celoti, ne pa da smo podrobno razlagali, od katere države kumare. Tisto je bilo nepotrebno, še zlasti pa, če se niti ni točno vedelo, iz katere države so tiste kumare bile. Torej, obveščene komunikacije, to je bistveno. Gre tega, kaj pa ste rekli vi, komisar, da se moramo naučiti lekcije, ampak na nek način ni čisto jasno, kaj se dejansko lahko naučimo. Ko namreč pogledamo, kako je komuniciranje v v Nemčiji potekalo v tem primeru, je jasno, da eh, je to bilo nekako sebe te linije komuniciranja oziroma obveščanja predolge. Pač najprej so to odkrili v bolnišnici, tukaj so bile lokalne znanst, zdravstvene agencije, potem je to šlo na, iz njih na eh, deželne, potem na eh, federalni inštitut Roberta Koha in potem še na EU. Peta stopna je bila šele v EU. Šele takrat smo zvedeli, da imamo nek problem. Uh, In mislim, da bi tukaj komisija morala podati predloge, da bi zagotovila, da bi to komuniciranje, ta pot obveščanja bila krajša, kot pa je bilo v tem primeru v Nemčiji. In v tem smislu mislim, da res eh, bi bilo dobro imeti nek osrednji urad za eh, registracijo tega. Tako da, če bi odkrili takšen problem, bi potem tega takoj obvestili eh, oziroma sporočili v takšen center. In če kaj takšnega ne bomo imeli, potem bomo vedno imeli probleme in te dolge linije obveščanja. To pa je problem, kadar gre za nujne primere. In če komisar pravi, oziroma komisija pravi, da se moramo nekaj naučiti pri komuniciranju, bi želel konkretno zvedeti, kakšne so te lekcije, kako bomo zagotovili skrajšanje teh obveščevalnih eh, poti, tako da bomo imeli nek centralni organ, ki bo zagotovil uh, to, da bomo na evropski ravni hitreje izvedeli, če se nekaj dogaja v neki bolnišnici, naprimer. Hvala. Hvala lepa. Zaključil sem seznam govornikov. Zaključujem ga. Še kdo želi? Da, da. Vsi ste na seznamu. Chris Davis je naslednji. Uh, Hvala lepa. Ljudje so umrli zaradi te krize in seveda je potrebno izreči sožalje njihovim družinam in trpečim. Seveda pa sočustvujem tudi s komisarjem, ki je odgovoren za javno zdravje v celotni EU, vendar pa, ko se pojavijo incidenti takega obsega, se verjetno počutite zelo nemočni. Vprašanje pa je, če se lahko naučimo, nacionalni organi morajo biti vodilni v teh razmerah. nespremljivo bi bilo, če bi mi omejevali eh, način odziva. Vendar pa so seveda izjave, kot so bile v Nemčiji, vodile do tega, da niso pokazale največje evropske solidarnosti. Ni bilo najbolj bleščeče. Seveda lahko je kritizirati, težko pa je povedati, kaj bi morali storiti. Torej, potrebno se je predvsem naučiti iz tega. Veliko vprašanje pa je o EFSI, o Evropskem organu za varnost živil. Menil sem, da bo EFSA temeljnega pomena, ključnega, središčnega pomena pri tem. Vendar pa očitno se navajamo na to, da EFSA eh, dela dolgoročne analize in študije. Mislil pa sem, da ima tudi EFSA element hitrega odzivanja. Pa spoh nisem nič slišal o EFSI med krizo. Torej, lahko to pokomentirate? E Hvala lepa. EFSA v Parmi. Kako hitro so se odzvali? A je to prava agencija? Slišali bomo odgovor kasneje. Linda McGavin. Um, thank you, Linda McGavin. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za vsa prizadevanja. Želel sem poprašati, o sledečem. Prav imate, potrebno se je osredotočati na odkrivanje vira in iskanje zdravstvene rešitve, rešitve pri zdravili. Vendar pa omenili ste, da moramo ugotoviti, zakaj se je to zgodilo, odkot prihaja ekoli. In to bi rada, potem bi rada poprašala. V prejšnji teden ste omenili, da smo se sestali tudi z organom ZDA, In dejali so, da so te težave predvsej pogoste v ZDA. Da mi pa težav s sadjem in zelenjavo do sedaj nismo imeli. Želel bi vedeti, ali smo si ogledali, kaj je povzročilo težave v ZDA in kaj običajno povzroča težave zelenjavo in sadje pri ekoli. Ne gre samo za postopek, kdo je govoril s kom, kje, kako, v katerem vrstnem redu. Gre tudi za to, ali gre za to, da je to povzročilo kmetovanje. Nekateri izkušeni kolegi so mi dejali, da smo pred leti imeli razpravo o uporabi gnoja v kmetijstvu. Torej, kateri je tisti vir E. koli? Ljudje še vedno umirajo, to je seveda grozljivo, vendar pa v prihodnje bi morda lahko se kaj naučili vsega tega. Ne gre samo za tehnične vidike komunikacije, gre tudi za našo kmetijsko politiko, za vse vidike. Tega si želijo državljani. Kako se lahko temu izognemo? Če obstaja tveganje za zelenjavo in sadje, kako lahko zmanjšamo to tveganje, katere korake moramo storiti? V preteklosti smo že storili nekaj dela, potem ti primeri iz ZDA, pa ostale države ali tam tudi imajo vedno več primerov, ali se lahko časa naučimo tudi v drugot. Hvala lepa. Paulsen je naslednja. Okay. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam specifično vprašanje, glede katerega se sprašujem pri celotni zadevi že vaš čas. In to je sledeče vprašanje. Zakaj se zdi, da nam je zelo toliko časa. Ponovila bom vprašanje, ko se boste nadeli slušalke. Torej, specifično vprašanje. Zdi se, da nam je vzelo zelo veliko časa od eh, takrat, ko je zbolela prva oseba, do takrat, ko smo podali diagnozo, če imam prav. Ali ni to področje, kjer bi morali preiskati, kaj se dogaja, kako hitro lahko postavimo diagnozo, če pride do suma, da se dogaja kaj podobnega. Izredno težko je namreč najti vir takšne bolezni po dveh, treh tednih. Hrana se pač je in zelo težko jo je slediti tako, da bi morda v prihodnje morali zapolniti to verzel. In potem še nekaj me zanima. Kako lahko kdo meni, da so moderne, moderno predelane kumare lahko prišle v stik z gnojem od živine? industrializirano kmetijstvo ni spostavljeno temu tveganju organsko, pa seveda lahko imate svoje poglede glede določenih tipov kmetijstva, vendar pa jasno je, da tak naraven patogen ima naraven vir in tudi kontekst. Torej, zakaj je trajalo toliko časa? Ja, Hvala lepa, torej zakaj je trajalo toliko časa? Slišali bomo odgovor komisarja, niso bile kumare, bili so kački. No, na kačke smo pomislili kasneje. Ko smo poprašali ljudi, ko so prišli iz restauracije in so gotovili, da so si jedli kačke. Miroslav Mikolašek je naslednji, prosim. Pan predseda, uvaženi pan komisar, eh, kolegi. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani komisar, kolegi. Mislim, da je zelo pozitivno, da ste danes z nami in da ste se tako hitro odzvali na razmere. Rad bi izrazil navdušenje, ker je bilo zelo težko se hitro odzvati na določenih področjih. Pa je to uspelo. Hitro ste ukrepali. naj se lotim medicinskega vidika celotnega vprašanja. Kaj nekaj časa sem živel v Kanadi in leta 2001 smo imeli epidemijo E. coli. To je tudi bilo vira ehek in to je bilo tudi zelo nevarno za ledvice čeprav posebno otroci so bili ranljivi, ljudje so umirali. In mislim, da imamo tukaj upravka s podobnim, če ne kar enakim primerom infekcije z ekoli. Predlagal bi, da se morda iz tega poskušamo kaj naučiti in si ogledamo tudi dosjeje kanadskih zdravnikov in eh, infektologov, mikrobiologov, morda bi nam oni lahko povedali, kako so se lotili razmer leta 2001. Naj vas spomnim, takrat je šlo za to, da naj bi prišlo do tega, da je bila pitna voda okužena s bakterijami, s fekalijami in potem so to vodo pili otroci, ki so potem zboleli in žal seveda umrli. Ne želim trditi, da je to bilo tako tudi pri nas, vendar pa, če bi lahko, torej, preučili primer in če obstaja nevarnost, da bi kajčki bili okuženi eh, živalskimi ali človeškimi fekalijami, potem bi morda morali premisliti o preiskavi tudi v tej smeri. Morda bi se morali osredotočiti tudi na to, kakorkoli že. Posvetovati se moramo strokovnjaki. Naj spostavim dejstvo, da mislim, da ne namenjamo dovolj pozornosti področjem kot je mikrobiologija. Vedno manj strokovnjakov imamo na tem področju in vedno manj laboratorijev ima osebe, ki lahko sledi razvoju na tem področju. Če bi se na EFSA ukvarjala s tem vprašanjem, mora biti ustrezno opremljena z laboratoriji, Če pa bi na ECDC se moral s tem ukvarjati, morajo oni imeti na razpolago laboratorije. V tem primeru smo se morali zanašati na lokalne laboratorije in lokalne strokovnjake na področju mikrobiologije, da bi odkrili vir te epidemije in sev te bakterije. Zagotoviti moramo torej, da bomo ustrezno opremljeni. Naj tudi povem, da se strinjam s kolegom Lizejem, da se bomo s tem morali ukvarjati tudi tako, da bomo pogledali, če se lahko pojavijo še podobni primeri v prihodnosti. Sorry, I didn't, I didn't hear, understand my name being called. I had Naslednja, prosim. Translation came up. Čakal sem še na zaključek tolmačenja. Preden sem, napovedal, preden sem vas napovedal, prosim, imate besedo. Thank you, Commissioner Daly, for, uh, for... Hvala lepa, hvala lepa, komisar Dali, da ste nam dali najnovejše podatke v Strasburu, pa tudi danes tukaj. Naj se vrnem na dve vprašanje, veliko je bilo že izrečenega. Kris, Davis in ostali so omenili, da se je potrebno s tem najprej ukvarjati na nacionalni ravni, na ustrezni ravni v državah članicah. Strinjam se, da je to res, kar se tiče teh kriz živili. Vendar pa, ali nam lahko poveste, ali ste zadovoljni z načinom, kako so informacijska mreža delovala na začetku, ali pa so bili vidiki, kjer bi komisija potrebovala boljšo mrežo in se ni delovalo tako, kot je treba na začetku. In drugič, bolj pozitivno, v poročilih, o katerih ste govorili, govorite o izboljšavah, ki so bile narejene v referenčnem laboratoriju v Rimu, da so skrajšali čas za odkrivanje bakterije. Ali je to enkratna stvar ali se bo to preneslo tudi na prihodnost? Je to dolgoročno, dolgoročna izboljšava kot rezultat tega? In ali imamo podobne izboljšave s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki in ki skušajo odkriti in eh, preprečiti take tragične razmere. Hvala lepa in še zadnja, gospod Merkis. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, komisar. Na kratko, povzetek prejšnjega tedna. Prejšnji teden ste se morali popodne še pogovoriti s Svetom o izbruhu epidemije. Pomembno pa je, kdo upravlja s krizo, kdo vodi. In govorili ste o tem, da se boste o tem pogovarjali. Če je preveč vodilnih, potem seveda preveč kapitanov na ladje, potem bo šla ladja v napačno smer. Vse včasih, če ne vidno. Ali ste predlagali kakšno poenostavitev pri kriznem upravljanju? v svetu in bolj specifično ali Nemčija. Nemčija ni želela deliti informacij, se zdi. Kako bi lahko to popravili v bližnji prihodnosti? Hvala lepa. Yes, you... Hvala lepa, komisar. Slišali ste pomisleke poslancev, predloge, več mikrobiologov za EFSO. srednji urad za registracijo eh, z nadzornim odborom in potem vprašanje antibiotikov odpornosti. Tukaj ne gre za ta pneumo, da pa to se lahko pojavi. Prosim. Uh, Na splošno je bil glavni pomislek, ki sem ga slišal danes popovdne, ta, ki je tak, kot je tudi moj tem sem se ukvarjal med celotno krizo. Gre za tok informacij in za informacije, ki so bile podane. Potrebne so seveda informacije o teh primerih. Moje izkušnje, ne moje, ampak izkušnje mojih služb tekom let so bile, da je pomembno v podobnih krizah imeti eno stično točko, ki upravlja z razmerami in ki tudi komunicira in sporoča informacije o razmerah. Ali sem zadovoljen? Začenjam z enim zadnjih vprašanj, ker je to zelo dobro vprašanje. Ali sem zadovoljen eh, s tem sistemom obveščena? Ne, nisem. Sporočila, ki sem jih namenjal tudi našim kolegom v Nemčiji, moram reči, da so storili vse, kar je bilo v njihovi moči. Je, so bila taka, da je potrebno veliko več usklajevanja. Federalni sistem v Nemčiji je pač tak, kakor še ne. In kar se pristojnosti tiče, moramo razmere razumeti. In moramo sedaj ugotoviti, ali se lahko reorganiziramo na tak način, da bomo v primerih, ko imamo take velike pristojnosti na regionalni, okrajni ravni, bila kakšna možnost, ko bi v takem primeru zagotovili usklajevanje na nacionalni ravni, vsaj na nacionalni. To bi potem pomenilo usklajen pristop tudi na ravni EU. Kot je dejal predsednik, je bila reakcija Rusije taka, kot je bila in to, da smo vsi v enakih razmerah. Ko se zgodi kaj takega, v mejah Evrope, katerega del smo, bo celotna Evropa nosila breme in posledice. In zato tudi, če so vsi tako ljubosumni na svoje pristojnosti, moramo razumeti, da so posledice skupne, da si jih vsi delimo in zato moramo biti veliko bolj kompaktni pri upravljanju s krizo. To je sporočilo, ki sem ga poslal in ki sem ga tudi prenesel Nemčije, ko sem se pogovarjal z ministri zvezdnih držav in s federalnimi ministri glede razmer v Nemčiji takrat. Komunikacija, če je usklajevana na ustrezen način, je dobra. Verjetno bi se tako izognili določenim, da je obi napakam, ki so se zgodile, kot je omemba države v primeru Kumar na začetku. Strinjam se. In eh, ne morem dovolj izpostaviti tega dejstva. Bodimo previdni. Da ne bi ustvarili političnega razreda, ki se ne bi želel soočiti s tveganjem. Včasih pač moramo prevzeti odgovornost za ročene zadeve in to moramo tudi jasno povedati. Česa smo se naučili in česa bi se morali naučiti? Zelo pomembno je, da moramo izboljšati komunikacijo. Še enkrat, ne gre za to, da imamo predolgo verigo komunikacijskega kanala. Ne, to ni to. Pomembno je, da moramo imeti en komunikacijski kanal, ne pa nekoga na ravni držav, ki govori nekaj, pa potem nekdo v neki drugi državi govori nekaj popolnoma drugega, na zvezdni ravni spet nekaj tretjega, komisija pa nekaj četrtega. To koordinacijo je potrebno spostaviti. Mislim, da nismo torej imeli predolgega postopka za komunikacije. Mislim pa, da je potrebno izboljšati to specifično komunikacijo in koordinacijo. EFSA. EFSA je bila pripravljena nuditi svoje storitve. Že zelo zgodaj, na začetku, ko je izbruhnila kriza. Vendar pa mislim, da je potem EFSA to lahko storila šele čez vikend in prispevek osebja EFSA pri oceni epidemioloških razmer in postopka je bila izredno koristna. Tako da je EFSA se odvala zelo hitro. EFSA je bila pripravljena se odzvati zelo hitro, vendar pa spet gre za vprašanje pristojnosti. Žal. Kot je to izpostavil gospod Davis, ne moremo prisiliti, ne moremo se usiliti drugim določenih razmerah. Ali bi se iz tega morali kaj naučiti? to so vprašanja, o katerih se bomo morali pogovarjati v prihodnje. Prepričan sem, da bomo razmere temeljito analizirali. Namreč, kaj je ta patogen umestilo v živilsko veriko? To je, kolikor vem, tudi torej vprašanje iskanje, iskanja načina. In morda je to tudi iskanje odseka, ko se je to zgodilo, ko je šlo za pomankanje higiene, ali je to bilo v Nemčiji na kmetijah, ali je bila to ladja, ki je pripeljala seme tej kmetiji ali je bilo, bila to tovarna, kjer, ali kmetija, kjer, odkot prihaja to seme, vse to moramo preiskati, to ni enostavno, vendar pa to je področje, na katerem bomo poskušali storiti, kar se da, kajti po mojem mnenju je pomembno vrniti se k prvemu viru. In mislim, da moram reči, da smo lahko zelo zadovoljni, da smo prišli tako daleč, kot smo, da smo vsaj gotovili, kaj je vir okužbe. To ni vedno možno, v tem primeru pa nam je to uspelo. Vendar pa, spet ne bomo zaspali na lovorikah. Šli bomo še veliko dlje in skušali bomo najti pravi vzrok. Prav tako pa bomo skušali izvesti različne študije o tem razredu patogenov. Izkušnje iz Kanade, iz ZDA, to je bilo omenjeno. Sedaj, ko smo ugotovili, da se lahko to zgodi tudi v Evropi, bomo izvedli veliko bolj podrobno strokovno analizo dogodkov takega tipa. Kar se tiče rimskega laboratorija, laboratorij v Rimu je eden referenčnih laboratorijev, ki jih financira komisija. Glede specifičnih vprašanj, glede ekoli, je to torej bil Rim. V Rimu sem bil iz drugih razlogov in menil sem, da moram obiskati laboratorije in pohvaliti čestitati ljudem, na katere smo lahko pravičeno ponosni, ker so spostavili ta hiter postopek. Želel pa sem tudi bolje razumeti, kako se skupaj deluje. To je raziskava, raziskovalna inštitucija, ki raziskuje tak tip vprašanj. Niso kar čez noč prišli do takega rezultata. To je rezultat postopkov, ki so se začeli že veliko prej v raziskovalnih programih, ko je šlo za tak tip dogodkov. Seveda pa je izbruh povzročil, da so se osredotočili na to, točno to vprašanje, vendar pa te postopke so izvajali že prej. Kar se tiče odpornosti, to vprašanje zastavlja gospod Lize izdano bo poročilo o dnevu proti bakterijske ozaveščenosti 19. novembra. To je naš časovni razpored. Ne vem, ali sem odgovoril na vsa vprašanja, vendar pa to so moji govori. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, da ste prišli. Mislim, da je bila zelo koristna razprava. Sretočali smo se na nekatere pomembne točke in spregovorili smo o vaših dejavnostih in dejavnostih agencij. Odbor bo spremljal razmere še naprej, verjetno to ne bo zadnja bolezen v Evropi, tako da se moramo iz tega kaj naučiti in razmere izboljšati. To so vaše in naše ambicije. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli. Jutri ob 9. zjutraj sem stane koordinatorjev, ob 10. pa zače, začnemo s priobalnimi naftnimi ploščadmi.